sprememb številka 3 in sicer INTA, osnutek poročila o koherentnosti politike EU, predlog sprememb številka 3, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Adopted. Sprejeto predlog spremembe številka 10 in ta, kdo je za, proti, sprejeto. Predlog spremembe številka 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe številka 1, gospod Keller, kdo je za, proti, sprejeto ustni predlog spremembe številka 2. Gospa Keller, kdo je za? Nasprotujemo ustnemu predlogu spremembe. Dobro, potem o tem ne bomo glasovali. Ustni predlog spremembe številka 3. Tudi tukaj nasprotujemo. 26. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. Predlog spremembe številka 27. Glasovanje po delih na zahtevo socialistov in demokratov. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe številka 28, kdo je za, proti, Vzdržani. Sprejeto. Amendman. Predlog spremem med 29, kdo je za, proti. Vzdržani. Zdi se mi, da je zavrnjeno. Predlog spremembe številka 30. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto predlog spremembe 9 in ta, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe številka 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe številka 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, da bi to morali preveriti elektronsko. Bomo poskusili še enkrat. Kompromisni predlog sprememba številka ena. Kdo je za? Against. Proti. 12 proti 9, sprejeto torej. Bomo še enkrat preverili, kdo je za. Dvanajst, torej, za. Trinajst. Proti. Trinajst proti deset, sprejeto torej. Predlog spremembe enaintrideset je brezpredmeten. 23 je bil umaknjen. Kompromisni predlog spremembe številka 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe številka 33 je brezpredmeten. Amenda 34. Predlog spremembe 34. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto predlog spremembe 35, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 je brezpredmeten, predlog spremembe 37, kdo je za, proti. Mislim, da moramo to preveriti. Kdo je za? Trinajst. Kdo je proti? Enajst. Sprejeto. Osemintrideset. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe številka 5. Kdo je za? Proti. Enaka večina, torej sprejeto. 39 je brezpremeten, 40. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. 41 je bil umaknjen. Ustni predlog spremembe 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 42. Gospa Toja, kdo je za? Proti? 14 proti 11. Sprejeto torej. Ustni predlog spremembe številka 7. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 43 je brezpredmeten. Kompromisni predlog spremembe številka 3. 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 44 je brezpredmeten. 45 je za. Proti vzdržane, sprejeto. Ustni predlog spremembe. 8. Kdo je za? Ne. Ustna predloga spremembe 8 in 9 sta zavrnjena. Predlog spremembe 46. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 47. Kdo je za? Proti? Sprejeto kompromisni predlog spremembe. 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 48, kdo je za, brezpredmeten, se upravičujem. 49 je prav tako brezpredmeten. 53, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno kompromisni predlog spremembe. Pet, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 54 je brezpredmeten, zato lahko takoj glasujemo o številki 58. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 59 je brezpredmeten, 60 to je za, proti, vzdržani, sprejeto. V jezikovnem predlogu spremembe ne glasujemo. 61, torej, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis ni predlog spremembe. 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. 62 je brezpredmeten. 63. 63. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeta. Ustni predlog spremembe. Številka 10. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeta. 64. Brezpredmeten. Deseti odstavek, ločeno glasovanje. Glasujemo o izvirnem besedilu na zahtevo socialistov, kdo je za, kdo je proti. Vzdržani, zavrnjeno. Ustni predlog spremembe. Številka 11. Kdo je za? Ali nasprotujete temu? if he's serious, yes. Ask, ask if he's so, are you objecting or not? Ali nas vrtujete ali ne? So we don't take it. Potem o tem ne bomo glasovali. Dobro, številka 65, to je za. Proti? Vzdržani? Adopted. 67. Sprejeto. 66, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 68, kdo je za? Kdo je za? Predlog spremembe 68. Proti. Vzdržane. Zavrnjeno. 69, 70 in 71. Mislim, da bi to lahko, o tem lahko glasovali v svežnju, kdo je za, kdo je proti. Vzdržani, sprejeto. 72. Kdo je za? Against. Proti. Sprejeto. Ustni predlog spremembe 12. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 73, kdo je za? Ne, to je brez predmetov, kompromisni predlog smo imeli 7, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 74 je brezpredmeten. Imamo torej glasovanje po delih na zahtevo zelenih. Ustni predlog spremembe, oziroma predlog spremembe inta ena. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. To moramo preveriti. Kdo je za? Who is against? Proti. Zdi se mi, da je to sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe INTA 2. Spet glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za? Um, Proti? Proti? abstentions adopted. Second part quiz. Zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti? Sprejeto. Sir. Ustni predlog spremembe 13, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten. Predlog spremembe inta 8, kdo je za? proti. Vzdržane. Sprejeto. Amendments. Predlog spremembe 75 je bil umaknjen. 76. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 je brezpredmeten. 19. Inta. Kdo je za? Against. Proti vzdržanje sprejeto. 78. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 79. Kdo je za? Proti. Vzdržanje sprejeto. 80. Kdo je za? Proti. Vzdržanje sprejeto. 81 je bil umaknjen, 82, kdo je za? Proti? Sprejeto. In ta 5, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. In ta 6, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. In ta 7, kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejeto. In ta 22, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 83, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 84, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 84 je za, proti zdržani. Zavrnjamo. Inta number 13, who is in favor? Inta 13, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Inta number 14. Inta 14, kdo je za? Proti vzdržane sprejeto in ta 15, kdo je za, vzdržane. Se upravičujem, pravi predsedujoča. Kdo je proti? Vzdržane, sprejeto. Sedaj bomo glasovali o predlogu spremembe. 85, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. 86, kdo je za, proti. Sprejeto. 87. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 88. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 89. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 90 je brezpredmeten, enako velja za 91, 92. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 93 je brezpredmeten, 94. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. In ta 16, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. In ta 17. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. In ta 18. Ali lahko glasujemo v svežnjo 18 do 24. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto sprejeto. Glasujemo 96, kdo je za, proti. Sprejeto. Kompromisni predlog številka 8, kdo je za, proti. Vzdržani. Morda bi preverili še enkrat. Kompromisni predlog 8. Kdo je za? Proti? Abstentions. Vzdržanje. Sprejeto. kompromisni predlog spremembe 9. Kdo je za? Again. Proti? Abstentions. Vzdržani. Sprejeto. Amendment 100. Predlog spremembe 100 je brezpredmeten, zato lahko glasujemo o predlogu spremembe 103. Kdo je za? Against. Proti? Vzdržani. sprejeto. 104, kdo je za, proti, vzdržane, zavrnjeno. No. Da, zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe 10, kdo je za, proti, sprejeto. 100. 105 je brezpredmeten, 106, kdo je za? Proti. Vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 11, kdo je za? Against. Proti. Vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 12, kdo je za? Against. Proti. Vzdržani, sprejeto 109. Ne, se upravičujem. Ustni predlog spremembe 14. Kdo je za? Ustni predlog spremembe 14. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Mislim, da je bilo to sprejeto. Predlog spremembe 112. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je bilo sprejeto. 112. Še enkrat. Kdo je za? So 11. 11, torej 12. Kdo je proti? 12 proti 11. Torej, Prosim vas še enkrat, kdo je proti? Proti Zavrnjeno torej. 113. 113. Kdo je za? Against. Proti. Vzdržanje sprejeto. 114. Kdo je za? Proti. Sprejeto. 115. Za. Proti vzdržani, sprejeto. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. 119, 2 za. Against. Proti. Vzdržani. Sprijeto. 120, 2 za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Kompromis 30. Kompromisni predlog spremembe 13, 2 za. Proti. Vzdržanje je sprejeto. Predlog spremembe 11 je brezpredmeten, enako velja za 12, torej predlog spremembe 13. Görens, kdo je za? Proti, vzdržanje je sprejeto. 14. Za, proti, vzdržanje je sprejeto. 15. Za, proti, sprejeto. 16. Za, proti, vzdržanje, sprejeto 17 za. Proti, zavrnjeno. 18, voda je za, proti, vzdržani, sprejeto. 19, kdo je za, proti, sprejeto. 20, kdo je za, proti vzdržane, sprejeto. Ustni predlog spremembe 15. Nihče ne nasprotuje, torej kdo je za? Kdo je proti? Vzdržane, zavrnjeno. Predlog spremembe 22. Kdo je za? Proti? Vzdržane, sprejeto. Čekam. Amendment. To bomo preverili. Predlog spremembe 22. Kdo je za? 22. Against. Proti. Absentions. Vzdržane. Sprejeto. 21. Kdo je za? proti. Vzdržani. Sprejeto. 23. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe. 24. Kdo je za? Proti. Sprejeto. 25. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. So would you like to take on block? Želite glasovati v svežnju? Vse do konca. Dobro, kdo je za? Proti? Vzdržanje sprejeto. Dobro, sedaj glasujemo o mnenju v celoti, kako je bilo spremenjeno. Kdo je za? Proti? Vzdržanje sprejeto. Hvala lepa. So congratulations to the Čestitam poročeval ki gospe Keller. So we go on on derivatives markets. Ah, Sedaj bomo glasovali o trgu izvedenih finančnih instrumentov. Okay. Yeah, this one is easier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 Smo že pri naslednjem poročilu. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? Vzdržan in sprejeto. Predlog spremembe. Dvo, Predlog spremembe 5. Glasovanje po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržan in sprejeto. Drugi del. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 7, kdo je za, z ustnim predlogom spremembe. Sedmi predlog spremembe z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Ena in dva skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Številka tri z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o mnenju v celoti, kako je bilo spremljeno, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto. Čestitke pri prevravki mnenja. So now, now we nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda, Uh, Kolegi, če lahko nadaljujemo in sicer demokratični nadzor nadzorovanja v okviru razvojne zakonodacije, zakonodaje, torej predstavitev sklepov delovne skupine ABC, izmenjava mnen, predvidoma sprejeti sklepov priporočila. V zadnjih nekaj tednih smo sprejeli od komisije vrsto strateških dokumentov, ko gre za izvajanje eh, torej razvojne politike in to v okviru poročila v okviru delovnih skupin. Torej predsednik eh, delovne skupine A ni tukaj, zato bom predstavila o Mongoliji in Filipinih poročilo sama. Torej, čisto kratek eh, pregled v imenu gospoda Neusena, torej delovna skupina A o Mongoliji je 23. marca sklepal o tem. Torej, gre za sredstva 8 milijonov in sicer za zmog, torej, razvoj zmogljivosti in Eh, skupnostna pomoč naj vključuje ukrepe znotraj določenih oblik sodelovanja v okviru eh, trgovinske in splošne integracije, torej ko gre za trgovino, za investicije, za tehnično pomoč in pa eh, razvoj zmogljivosti, da bi razvili dobre trgovinske politike to ni bilo čisto v skladu z DCI uredbo, niti s klasifikacijo DAX sektorjev. Delovna skupina A je predlagala komisiji eh, torej modifikacije, da bi eh, spoštovali ustrezni DCI in DAX sektorje in sicer zato, da bi eh, uvedli ustrezno trgovinsko politiko torej revidiran tekst naj bi sprejeli in sicer naj bi mongolske uh, oblasti sprejele torej v okviru tega evropske standarde. Zdaj imamo revidirano besedilo, ki ga pozdravljamo, ki je v skladu z DCI, ko gre za podporo socialnega gospodarskega razvoja v okviru eh, svetovnega gospodarstva in delovna skupina A predlaga, da ne bi ogovarjali torej strateškemu dokumentu Mongolije, ki je izdelan po 13. členu eh, DCI e, uredbe. Pa kaj pa ona bere? The Working Group A assess the midterm review of the country strategy paper. Zdaj pa za Filipine. 23. marca je bilo srečanje in revidirana oblika srednjeročnega poročila govori o dejavnostih, ki naj bi bile v skladu z deci uredbo in pa z razvojnimi celi tisočletja. Razprava z delovno skupino in s komisijo je pokrivala naslednje točke. Torej, izobraževalni sektor je ponovno zanemarjan, čeprav naj bi eh, sredstva iz zdravstvenega sektorja premestili v eh, izobraževalni sektor. Torej, tu naj bi imel Evropski parlament eh, možnost, da to pregleda. Potem gre za svetovanja z zainteresiranimi stranmi o teh zadevih. Kar se tiče prejšnjega obdobja, pa še ni nekega ravnotežja glede financiranja osnovnih storitev in zdravja. Več kot 50 odstotkov sredstev eh, je šlo na škodo izobraževalnega sektorja. To neravnotežje v dobro zdravja pa opravičujejo s tem, da so izobraževalni sektor prevzeli drugi donatorji Torej, skrbno moramo nadzorovati ta sredstva in sicer v zvezi z osnovnim izobraževanjem, da bo to zagotovljeno v Filipinih. Kar pa se tiče Evropskega parlamenta, želimo biti informirani o situaciji. Kar se tiče situacije Loko, pa je to v skladu z dvema državama, torej z Španijo in Nemčijo in tudi z ILOM in UNICEF-om. Torej, srečanje je bilo 23. marca in eh, delovna skupina je govorila o tem, kaj je treba narediti na področju korupcije. Delovna skupina A je eh, torej bo skrno spremljala tudi volitve v maju 2011 in na osnovi dokumentov, ki smo jih sprejeli iz razprav delovne skupine A, vidimo, da poročila delovne skupine A ne zavrača in sicer počle 35 deci uredbe. Najlepša hvala, kolegi, ali se eh, strinjate s priporočili delovne skupine A na torej strateške dokumente Mongolije in Filipinov. Vkolikor je temu tako, potem predlagam ta priporočila kot eh, sprijeta in tudi za pravico za nadzorovanje. Zdaj pa gospa Deharos, ki bo spregovorila o Laosu. Mrs. Deharos. Gospa Deharos. Thank you very much. Thank you, Madam Chair. The Delovna skupina je obdelala zadnji strateški dokument na 31. marca. Mi smo tukaj preverili, kako je z razvojno pomočjo v Laosu, ki je v skladu s podpornimi eh, operacijami. Podpiramo tudi kom, torej, napore komisije, da bi okrepili to podporo in sicer pri razdeljevanju sredstev. Sredstva bomo dali Laosu, samo če bo, torej, da bo dosežen napredek na področju zdravstva in izobraževanja. Torej, tu gre za po različna področja, kjer naj bi bila vključena tudi civilna družba, kar pa je še vedno problematični problem. Torej, nimajo nekih smernic in postopkov, s katerimi bi omejili oziroma izkorenili delo otrok. Torej, manjka še sodelovanje eh, pri eh, torej, borbi za odstranjevanje neeksplodiranih bomb. Torej, še vedno ne vemo, kakšen odstotek eh, pokrajine države je še varen in uh, koliko teh bomb vsako leto še eksplodira in koliko se je stanje izboljšalo. Torej, mi smo dobili odgovore od komisije in smatramo, da so spremljivi. Zato delovna skupina A ne nasproduje strateškemu dokumentu Laosa v okviru komitološkega procesa eh, pod členom 35 DCI uredbe. Dragi kolegi, se strinjate za priporočili, ki smo jih ravno kar slišali? In s tem izjavljam, da so ta priporočila sprejeta strani odbora in tudi, da imamo, torej smo izvedli pravico pregleda. In zdaj bi želela, da bi torej, gospod Kašman in gospod Sasoli delovne skupine C, da bi povedala. Torej, gospod Kašman, to je delovna skupina A. Hvala lepa, jaz nadomeščam gospoda Deva, ki danes ni prisoten. Delovna skupina B je do zdaj razpravljala o torej Bangladešu, Maldivih in Srilanki, poročila o teh treh državah. Najprej Bangladeš. Delovna skupina B je zadovoljna s srednjeročnim poročilom in večina o cen za obdobje 2007-2013 je torej, takšnih, da so bile stvari urejene. Torej, gre za dobro ciljno delovanje glede upravičencev, programov za najbolj potrebni del prebivalstva. Torej, gre za pristop, kjer bi izboljšali stanje na področju cen hrane. Programi so kompatibilni z zahtevami eh, pod uredbo DCI. Izgleda, da je šlo za uravnoteženo eh, torej, posvetovanje tudi z civilno družbo, s parlamentom v Bangladešu. Srednjeročno poročilo eh, tudi zadovoljivo obravnava učinkovitost na področju javnega upravljanja in izobraževanja veliko. Torej, je pa seveda zelo malo sredstev na voljo za eh, varno preskrbo s hrano. To je treba upoštevati v programih, torej drugih programih intervencije kar se tiče pomankanja hrane, torej to ni poseben cilj, vendar bolj specifični ukrepi eh, v zvezi z eh, begunci bi morali biti sprejeti. Kar pa se tiče eh, podnebnih sprememb in pa enakosti spolov, torej tudi tu so še potrebni ukrepi. Kar pa se tiče po razvojne pomoči, pa se usmerja tudi na izvozni sektor. Ključni cilj pa je zmanjšanje revščine in pa možne posledice finančne krize na tem, v ta sektor. In zato bi morali tudi druge ne izvozne sektorje podpreti. Torej, delovna skupina B eh, priporoča, da ne nasprotujemo strateškemu dokumentu Bangladeša in tako je naša končna ocena pozitivna delovna eh, skupina eh, spoštuje, torej ocenjuje, da je bilo dobro to usmerjeno v en sam eh, sektor, v vodenje. Zato naj bi se tukaj borili predvsem proti um, mamilom in tudi na področju podnebnih sprememb, vendar gre za omejena sredstva in celotna eh, sredstva za obdobje 2011 do 2013 je samo, torej so samo 6 milijonov. Želeli bi vedeti, ali to, so ključni sektori, kot so zdravstvo in izobraževanje, izpuščeni zaradi manjše, premajhne količine denarja. Torej, imamo tudi pomisleke, da ni nobenih posvetovanj z civilno družbo ali z nacionalnim parlamentom. In gre za eh, regionalno podporo se strani EU in v strateški poročilo so upoštevani tudi eh, torej, razvojni cilji tisočletja in menimo, da je poročilo kompatibilno in zato delovna skupina B priporoča odboru za razvoj, da ne nasprotuje strateškemu dokumentu Maldivov. Zadovoljni smo tudi s spremembami v srednjeročnem poročilu, ki je bilo posodobljeno, da odraža novo situacijo na terenu in sicer gre za pristop na osnovi scenarija. Evropska skupnost bo tu delala na osnovi dveh scenarijev. Prvi scenarij. Torej, politična sprava in v, spra, torej, politična sprava v Šrilanki, potem ohranjanje miru in obvladovanje um, torej, človeške eh, krize. Torej, gre za 60 milijonov pomoči, od tega jih bo 54 namenjenih ostri, osnovnim eh, ciljem, torej stabilizaciji, rekonstrukciji, ostalih 6 milijonov pa bomo razdelili na področje dobrega eh, upravljanja in trgovine. Potem imamo tu še cilje zmanjšanje revščine, vendar kar se tiče politične sprave, kar je v glavnem glavni cilj, bo to vse, eh, torej vse bomo usredotočili na srednjeročne potrebe in kar se tiče ciljev v tem poročilu, je tako, da menimo, da so ti cilji kompatibilni, tako kot so postavljeni pogoji v DCI in zato priporočamo odboru za razvoj, ne nas, naj, da ne nasprotuje strateškemu dokumentu Šrilanke. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Kašmarek. Dragi kolegi, ali se strinjate s priporočili, ki smo jih slišali od gospoda Kašmareka? Da. Zato zdaj. Po pač izjavljam, da so priporočila sprejeta strani eh, komisije in da smo pravico nadzora tu s tem izvajali. Zdaj pa bo gospod Sasoli za delovno skupino C. Mikrofon zagovornika, prosim. Evropeja, Kuba. E, e per il fatto che l'elemento della ownership il quale. Govorili smo o Kubi, o načelu lastništva, da je to pravzaprav preskus učinkovitosti pomoči in političnega dialoga med dvema partnerjama. Vse se je izboljšalo, kot piše tudi v dokumentu nacionalne strategije. Delovna skupina C seveda ceni interes, ki ga je pokazala Kuba za ponovno spostavitev odnosov kubanski veleposlanik je izrazil svoje zadovoljstvo nad tem, da v strateškem dokumentu, nacionalnem strateškem dokumentu govorijo o sektorjih, kot so varna preskrba s hrano, podnebne spremembe, okolje, pristojnosti glede izobraževanja, študija in tako naprej. Vse to je v skladu tudi s prednostnimi nalogami, ki so jih opredelile kubanske oblasti. Od leta 2008 smo storili kar nekaj korakov naprej, leti bi morali privesti do normalizacije odnosov, podpisati bi morali dvostranski sporazum, ki bi bil podoben tistim, ki jih je komisija podpisala z drugimi državami v tej regiji. Naše mnenje je, da je sodelovanje s, drža, s to državo nujno in da mora potekati usporedno in neodvisno od dvostranskih političnih dialogov, ki so trenutno v teku. Z našega stališča so dejavnosti, kar zadeva varno oskrbo s hrano, prilagajanje podnebnim spremembam in pristojnosti glede razvoja skladnim s tem, kar smo si mi zadali kot glavne, cilj, kot glavne cilje. Prav tako je v dokumentu jasno zapisano, kaj je treba spoštovati, ko gre za razvoj. Delovna skupina C tudi ceni to, da se daje prednost okoljski vzdržnostni in trajnostni, vendar se zavedamo, bo treba sprejeti dodatne ukrepe v luči podnebnih sprememb. Vse to pa bo treba financirati z dodatnimi sredstvi, ki presegajo tista, ki smo jih zaenkrat za to namenili. Več bi morali porabiti tudi za to, da dosežemo razvojne cilje tisočletja. Delovna skupina C izraža tudi skrb zaradi kazalnikov glede zdravja. Prosili smo, da bi komisija storila več na tem področju v prihodnosti. Od leta 1996 se je virus HIV močno razširil, sploh med homoseksualnimi, tudi AIDS se je močno razširil. Eden izmed razvojnih ciljev tisočletja je tudi boj proti HIV-u AIDS-u, boj proti vsem vrstam diskriminacije in kršenju človekovih pravic in dostopa do zdravstvenih storitev je prav tako treba storiti nekaj več. Toliko glede naših sklepov, gospa predsedujoča. Prvi sklep po petih letih zastoja v odnosih med Evropsko unijo in Kubo ta strateški dokument sedaj opredeljuje pot za naprej, za vzajemen odnos, ki bi ga morali še okrepiti. V tem smislu delovna skupina C ceni prizadevanja, ki jih je vložila delegacija Evropske unije za Kubo mislim, da bi morala vsa ta prizadevanja potekati usporedno in neodvisno od političnega dialoga, ki ga imata Evropska unija in Kuba na ministerski ravni. Druga točka. Cenimo tudi pobudo komisije za to, da bi skupaj delali na ključnih področjih, ki jih je opredelila država sama. Ugotavljamo tudi, da je treba izboljšati zmogljivosti za razvoj in pristojnosti za razvoj, tu bi morali poskrbeti za izmenjavo dobrih praks, za obiske strokovnjakov, za izobraževanje in tako naprej, predvsem z namenom doseganja razvojnih ciljev tisočletja. Tretjič, cenimo prizadevanja komisije za to, da bi začele izvajati nove pobude na področju človekovih pravic, kot tudi na področju pravic žensk, pravic, pravic manjšin spolnih pravic, kulturnih pravic in tako naprej. Naša delovna skupina komisijo tudi prosi, da uporabi druge instrumente, kot je naprimer Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice, EIDHR. Ta instrument je na voljo za nudenje podpore vsem tistim pobudam, ki delujejo na področju človekovih pravic. Četrta točka. Ne glede na vsa prizadevanja, ki so bila vložena, delovna skupina C prosi, da bi visoka predstavnica za zunanjo politiko in varnost Evropski parlament redno obveščala o dejavnostih, ki potekajo na tem področju v tem trenutku sploh, po tem, ko je Evropski parlament sprejel resolucijo na to temo. Prav tako želimo biti obveščeni o prihodnih dejavnostih. V tem trenutku delovna skupina našemu odboru priporoča, da ne nasprotuje strateškemu dokumentu. Hvala. Hvala lepa. Torej, sprejemamo priporočila gospoda Sesolija in tako sprejema odbor ta priporočila in tudi sprejemamo rok za pravico eh, nadzora. Naj gremo na naslednjo točko, čez 14. točko, to je pooblastilo za trialog o predlogu proračuna za leto 2011, gospod Tajs Berman, poročevalec. Naj povem, da bo 3. maja čas za vložitev eh, predloga sprememb. V juniju pa bomo sprejeli resolucijo. In naša resolucija je pomembna zaradi tega, ker bo postavila prioritete in predstavlja prvi mandat za pogajanja se svetom na tem trialogu v juniju. Pomembno je, da razvojni odbor eh, torej v tem procesu sodeluje naš poročevalec, bo gospod Berman, ki je pripravil mnenje, tega ste sprejeli v angliščini in v francoščini. Nažalost pa ni bilo dovolj časa za prevod v druge jezike, pa, te prevode pa boste dobili po elektronski pošti. Torej, odbor za proračun je postavil rok za spremembe 12. maja. To pomeni, da je časa malo, potem današnji razpravi bomo imeli do 3. maja čas za vložitev sprememb. Glasovali bomo 10. maja, zdaj pa ima gospod Berman besedo kot poročevalec. Kot je bilo že rečeno, da bo trialog s svetom v juniju in odbor za proračun pripravlja za plenarno zasedanje resolucije. Torej, mi pa moramo, ki se, boji, ki se borujemo, bojujemo za torej, razvojni svet, eh, eh, dati svoj prispevek. Torej, eh, glede Eh, razvojnih ciljev tisočletja, potem podnebnih sprememb in tako dalje. Mislim, da imamo pomembno vlogo. Upam, da bomo imeli možnost prepričati eh, kolege iz proračunskega odbora in da bomo bolj uspešni kot zadnjič, ko niso niti enega od naših predlogov sprejeli. Kot prvo, eh, mnenje o podnebnih spremembah. Podnebne spremembe so povzročile razvite države in razvite države bodo 100 milijard evrov račun plačale za to. Torej gre za 2,4 milijarde milijard za zmanjšanje posledic podnebnih sprememb, ki bodo šle eh, tem državam. Vendar to je zelo malo in to mora biti dodatno, ne pa da bo vzeto iz drugih eh, virov. Potem varnost preskrbe s hrano. Torej cene hrane so se dvignile in Več kot milijarda ljudi ima premalo hrane. Več kot 100 milijonov je namenjenih, potrebnih pa je več. Torej, pomagati moramo manjšim eh, kmetom, zlasti eh, ženskam, da bodo samozadosne in torej pozdravljamo uspeh, ki je bil dosežen s proračunom leta 2009 in 2010, vendar ta potreba se nadaljuje in treba je tudi razširiti. Torej, eh, spodbujam komisijo, da uporabi, uporabi proračun za boljši dostop do finančnih storitev v državah v razvoju. Torej, za različne zavarovalne scheme, za zdravje, za uh, pridelek kar se tiče DCI, torej inštrument za razvojno sodelovanje. Mi smo proti temu, da bi kakršenkoli sredstva bila odstranjena, ki so namenjena za izkoreninjenje revščine, torej kakorkoli bi komisija to prikazala. Kar pa se tiče novih predlogov, da bi pomagali državam, proizvajalkam banane. Torej, to mora ostati. Naj vas spomnim, da je DCI e inštrument, ki naj bi zmanjšal revščino, ne pa da bi izboljšal naše odnose trgovinske z državami. Potem četrto poglavje. Mislim, da je to poglavje pod. Uh, premalo financirano in ga vedno preveč raztegujemo. Vedno nove pobude so predlagane, vendar nimamo sredstev za takšne ambicije in moja neposredna skrb pa je, da bi zaradi tega trpela razvojna politika, zaradi akumulacije novih pobud. Velik problem pri tem je, da ima komisija malo osebja, s katerim bi lahko razvojno pomoč izvajali. Torej, torej manj kot za druge. Torej, ustrajamo, da tukaj ne sme biti zmanjšan administrativnega osebja. Torej, ne smemo financirati nekega biokratskega ustroja. Zagotoviti moramo, da bodo ljudje na mestu, ki bodo lahko uh, izvajali naše programe. In v ta namen moramo imeti na voljo tudi ustrezna sredstva. Pri poenostavitvi pa bi povedal, da moramo poenostaviti postopke za predvidljivo in trajnostno pomoč in eh, dodatna sredstva za razvoj, razvojno pomoč. To je prvo mnenje in želel bi slišati tudi vaše mnenje. Torej, danes eh, smo si Torej, ko bomo videli natančne številke, pa bo do verjetne še kakšne tehnične eh, spremembe. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Bergman. Zdaj pa bi dala besedo predstavniku Evropske komisije, gospodu Majklu. Uh, thank you, uh, Hvala lepa, Gospa predsednica, hvala lepa poročevalcu za njegov jasen in zanimiv uvod. Kot prvo, kot je rekel, je osnutek proračuna danes objavljen in eh, sporedno s tem eh, smo objavili tudi poročilo o, o delovanju medinstitucionalnega sporazuma poročilo je torej, v večini priznalo torej, stoječe proračunske postopke v okviru večletnega finančnega okvira, ki dobro deluje. Res je, da je četrto poglavje vedno pod pritiskom. Tega se zavedamo, kajti stalno smo pozvani, da se odzivamo ne samo na katastrofe v svetu in za večje izzive na tem področju in pomembno je, da imamo to vse čas v mislih. Večinoma smo bili uspešni v številnih situacijah, vendar tako kot pravi proračun, pa kot pravi poročevalec, pa je potrebna še neka podpora za naša dejavnosti imeli smo naprimer možnost, da lahko prerasporedimo sredstva in sicer v okviru medinstitucionalnega sporazuma, kar se tiče ukrepov za države proizvajalke banan. Torej, tu je bilo nekaj fleksibilnosti na voljo. Razumemo, eh, kaj so torej, pomisleki v zvezi z inštrumenti razvojne pomoči, sodelovanja. Torej, morali bi z eh, prvotnimi sredstvi, torej 400 milijonov v obdobju 2007 do 2013 nekako uspeti, tega z teh sredstev ne bomo umaknili. Če primerjate leto 2007, to je prvo leto eh, teg, inštrumenta razvojnega sodelovanja in eh, Kasneje je šlo za 20 odstotkov povečanja, kar se tiče varne oskrbe s hrano. Obstoječe dejavnosti pod eh, pilotno proračunsko vrstico so bile zelo koristne. Po letu 2009 v Palestini smo financirali projekt in v Haitiju. Ta je pač malo ima zamude zaradi dogodkov tam in to bo v vrstici 2010. Potem je bilo devet mikrokreditnih eh, schem v okviru inštrumenta za eh, hrano. V prihodnosti pa bomo vključili mikrofinanciranje v politiko o varni preskrbi s hrano. Torej mislim, da ni več potrebe o pilotni projektni vrstici. To smo zdaj vključili v glavni eh, tok sredstev. Mislim, da se bomo s tem, o tem sporočevalcem še pogovarjali. Pomembno je, da imamo možnost, da razpravljamo zlasti eh, v zvezi s podrobnimi številkami. Rad bi se mu zahvalil tudi, kar se tiče administrativnih, eh, administrativne pomoči oziroma osebja. Prepričan sem, da je osnutek proračuna pravzaprav v skladu z ostalim. Ne vem pa, če bodo kolegi iz generalnega direktorata imeli še kakšno pripomočko. Hvala lepa, samo nekaj bi rad dopolnil v zvezi s tem, kar je rekel gospod Pennington. Par pripomp v zvezi s tem, kar je rekel tudi vaš poročevalec. Imamo financiranje za podnebne spremembe imamo sklad v ta namen. Trenutno imamo na mizi predlog za proračun za leto 2011. Ta predlog je dodatni predlog. Gre za dodatni predlog. Dodali smo ga tako lani kot letos. Komisija ga v finančnem proračunskem predlogu tudi opredeljuje kot dodatna sredstva. Gre samo za majhen del. Za 5 milijonov v treh letih v primerjavi 7,2 milijardi. Kar zadeva varnost skrbo s hrano, to je omenil tudi vaš poročevalec, gospa predsedujoča. Lahko podam enako pripombo kot gospod Pennington. Gre za sestavni del instrumenta razvojnega sodelovanja. Za 31 odstotkov so se povečala sredstva oziroma se bodo do leta 2013 v primerjavi z letom 2007. Gre torej za ovojnice DCI in podovojnice znotraj DCI-ja, katerih sredstva se povečujejo, ki se povečujejo že skozi celotno obdobje in verjetno se bodo skozi celotno programsko obdobje povečevala ta proračunska sredstva. Vi in pa svet boste ta sredstva potrjevali. Kar zadeva razdelek 4, ki je zagotovo premalo financiran, pa bi rekel, da je to tudi sklep komisije v poročilu, ki bo objavljeno istočasno kot osnutek proračuna za leto 2011 in ki ga je omenil tudi gospod Pennington. Na nek način bomo s tem sprožili razpravo o proračunskem pregledu za letošnje leto. To se bo končno začelo, kajti komisija šest mesecev zamuja s to predstavitvijo. Komisija tudi pravi, da za jasno opredeljene potrebe moramo predvideti tudi možnost, da se premakne ta meja. Danes dopolne komisija že podala nek dokument na to temo. Predvsem potrebujemo sredstva za boj proti podnebnim spremembam. Kar zadeva zadnjo točko, kot je rekel že gospod Pennington, ki je govoril o stroških za upravljanje pomoč pri upravljanju in administrativne stroške. Komisija je upoštevala priporočila proračunskih organov iz lanskega leta. Mi smo to odločitev želeli na nečem utemeljiti. Sredstva smo še povečali in sicer skladno s tem, kako so se povečevala sredstva iz programskih ovojnic. To je vse usklajeno tudi s politično dotitvijo, ki jo je vaš parlament sprejel lani in skladno s stvarnim povečevanjem sredstva v ovojnicah na tem področju in tudi v drugih sektorjih, naprimer, ko gre za širitev, za upravno podporo in tako naprej, tu so stroški precej manjši. Gre za približno polovico ali tretjino tistega, kar počnemo na področju instrumenta razvojnega sodelovanja. To je vse upravičeno, ne gre za iste stroške. Če imamo naprimer predvidevanja glede tega, koliko sredstev bomo potrebovali, za podporo v Hrvaški ali v Turčiji v primerjavi s tem, kar se dogaja naprimer v Afriki, kjer so države bolj oddaljene. Tako, ko smo predsedujoče, kot je rekel že moj kolega, smo na razpolago tudi vašemu poročevalcu, če želi kakšna dodatna pojasnila za to, da bi še bolje sestavil svoje poročilo. Hvala. Najlepša hvala predstavnikom komisije. Besedo pa sedaj dajem članom. Če želi kdo povedati karkoli, gospod Görens. Hvala, gospa predsedujoča. Eno vprašanje imam v zvezi s temi 2,4 milijardami, ki bodo uložene za podnebne spremembe in boj proti njim v državah v razvoju. Mislim, da vsi težko razumemo ta predlog. Na podlagi česa ste se odločili za financiranje teh ukrepov? bomo ta denar zbrali v okviru komisije, ali bodo to financirale države članice, kako je s tem? Kajti, če velja druga možnost, potem imam še par vprašanj v zvezi s temi dodatnimi sredstvi. Bi najprej zbrali vsa vprašanja, potem pa bomo dali besedo gostom. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Görens, nimamo na voljo orodij v trenutni finančni uredbi, zato da bi zbirali sredstva strani držav članic. 2,4 milijarde je znesek, kateremu so se zavezale tako Evropska unija kot države članice. Vendar ni predvideno, da bomo vse denar zbrali preko komisije. Hvala. Gospod Görens. Mislim, da bomo morali s to razpravo še nadaljevati glede teh 2,4 milijarde evrov. Strinjam se s poročevalcem, ki pravi, da bi tu moralo iti za dodatna sredstva. To smo vedno znova ponavljali. Če želimo, da bo šlo tu res za dodatna sredstva in da se bomo izognili pasti, ki jo predstavlja prekvalifikacija pomoči, potem mora komisija opraviti svojo nalogo in zvrati denar tu ne sme biti nobenih dvomov glede tega, kako bo ukrepala komisija. Denar, ki ga boste prejeli strani držav članic, bo dodaten denar, dodatna sredstva. Kolikor vem, ne boste zbrali denarja, ki so ga države članice namenile v okviru proračuna za drugo pomoč. Lizbonska pogodba navaja, da moramo biti koherentni tako na ravni Evropske unije, kot tudi na ravni držav članic. Zato se mi zdi, da je to vprašanje v tem trenutku primerno. Zakaj na tem ustrajam? Zato, ker smo v Kopenhavnu kot Evropska unija odgovorili z da, ko je bilo zastavljeno vprašanje, ali gre tu za dodatna sredstva. Mislim, da bi morali to situacijo razjasniti, da nam ne bodo pravili pravljic. Hvala lepa, gospod Görens. Besedo dajem gospodu Tirolenu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Moram pohvaliti skrbnost našega poročevalca, ki je res poudaril vse tisto, kar je pomembno za razvoj in sodelovanje. Tudi sam sem imel v mislih podobne teme. Sodelovati treba z državami v razvoj in industrializiranimi državami. Komisija je podala predlog, kako spremeniti DCI, da bi v štirih letih razdelili 90 milijonov evrov, da bi podali dodatne ukrepe za proizvajalce banan, da bi uporabili tudi sredstva iz uh, Svetovne trgovinske organizacije. Res pa je, da bodo nekateri proizvajalci banan v državah HKP izgubili preferen, preferencijale in to ni sprememljivo. Zato bi morali v izokvira DCI-ja predvideti nova sredstva, spoh za zdravstveni sektor in za nudenje pomoči tistim državam, ki se soočajo s finančno krizo. 75 milijonov evrov v letu 2010 bo komisija vzela iz DCI-ja. 18,3 milijonov iz instrumenta za fleksibilnost. V okviru tega instrumenta imamo na, vojni, na voljo ovojnico v vrednosti več kot 100 milijonov evrov. Komisija pravi, da je bolje, da porabimo ta sredstva, kot da predvidimo nove proračunske vrstice za države v razvoju. Pravzaprav bo skoraj da nemogoče doseči vseh, vse razvojne cilje tisočletja. Komisija pa se mi zdi, da s tem pošilja zelo slab signal. Zato prosim, da odgovori na številna vprašanja, ki so se pojavila v našem odboru. Prosim, da nam tudi pojasni, kaj namerava storiti v prihodnosti. Mi seveda zelo pozorno spremljamo proračunski postopek, zato ker želimo popraviti vse te zlorabe, do katerih prihaja pri instrumentu razvojnega sodelovanja. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Grn, beseda. Da, če nihče drug ne prosi za besedo. Če je kdo še prosil za besedo, bom počakal, sicer se bom poglasil. Dobro, mislim, da se to nanaša na tisto, kar sem prej omenil. Če gre tu samo za prikrivanje in za zavajanje, potem ne moremo dati soglasja. Komisiji moram jasno povedati, da ne mora vedno govoriti nasprotno in zagovarjati nasprotovanja držav članic. Tudi svet mora izraziti svoje mnenje. Svet je tisti, ki prosi komisijo, da upravlja s skladom za razvoj. Svet je tisti, ki nam mora podati odgovore tudi v zvezi s svojimi predlogi. Če želimo najti dobro rešitev tudi za sektor banan, moramo upoštevati to, kar je povedal kolega Tiroljen bi lahko prosim svet povedal kaj več v zvezi s tem. Sicer res ne bomo nekoliko koherentni. Ne moremo ugibati o tem, kaj misli svet. Bi se želeli odzvati morda komisija? Morda svet? Tudi ne, gospod Berman, podporočevalec. Komisija, želite vseeno besedo? Izvolite. Gospa predsedujoča, kar zadeva to dodatnost. Komisija trenutno ne more izraziti stališča glede tega, kaj bodo storile države članice na podlagi zavez, ki so jih podale v Kövenhavnu. V svetu bodo o teh temah razpravljali, kar pa zadeva 2,4 milijarde evrov, ki se nanašajo tudi na obljube komisije v tem trenutku komisija še ne more podati dokončne izjave. Verjetno bomo to lahko povedali kasneje. Države članice so tiste, ki morajo storiti prve. Prvi korak, gospod Goran, to je zagotovo pomembno vprašanje za vaš odbor, vendar komisija v tem trenutku ne more podati odgovora. Kar zadeva 150 milijonov strani komisije, to je res majhen znesek v primerjavi 7,2 milijardi evrov v, lo, v roku treh let. Komisija je tu pripravila svež denar, sveža sredstva. V primerjavi s proračunskimi sredstvi, ki so trenutno na voljo, so ta sredstva nova sredstva. Vendar zaenkrat lahko povem samo to in nič več. Glede ukrepov v sektorju banan naj najprej povem, da je to ukrep, za katerega namenjamo 50 odstotkov novih sredstev, kar zadeva ostalo. Pa bomo uporabili instrument za fleksibilnost, ki je omenjal tudi v medinstitucionalnem sporazumu. Komisija mora najti ustrezne vire, predvsem tiste, ki niso dovolj dobro porabljeni v okviru različnih instrumentov, ne samo DCI-ja, moramo poiskati dodatna sredstva za prihodnje programsko obdobje. Kar zadeva DCI, instrument razvojnega sodelovanja, tu lahko pridobimo samo 10 do 13 odstotkov sredstev, ki jih potrebujemo. Ne gre za to, da bi Pavla preoblekli v Janeza in tako naprej. Že prej sem povedal, ovojnica za DCI se stalno povečuje skozi celotno obdobje, tako kot ste želeli vsi proračunski organi, vendar se je tekom let ta ovojnica okrepila za 400 milijonov evrov od začetka. Kar pa zadeva dojemanje in razumevanje sveta, pa bom prepustil svetu, da odgovori na to vprašanje če trenutno še tega ne morejo storiti, bodo to storili potem, ko bodo opravili prve razprave na to temo. Gospod poslanec, zagotovo veste, da se svet ne bo pretirano navduševal nad mobilizacijo sredstev iz instrumenta za fleksibilnost. Komisija bo verjetno podprla ta predlog. Komisija ne more sama mobilizirati instrumenta za fleksibilnost, čeprej ni izčrpala vseh ostalih možnosti. Proračunski organi pa bodo morali prevzeti odgovornost. V tem odboru ste res imeli nekoliko drugačno mnenje, vendar je komisija tista, ki mora opraviti vlogo, ki pripada v okviru medinstitucionalnega sporazuma. Toliko za enkrat, gospa predsedujoča, glede vaših pripomb. Gospod Görens? Še eno vprašanje imam. Rekli ste, da boste prispevali 50 odstotkov novih sredstev v instrument. Ampak v tem besedilu, ki spremlja proračun, ne vem, kako to imenujete v francoskem jeziku, ampak tam piše, da bo 75 milijonov evrov za leto 2010, 18,3 milijone iz instrumenta za fleksibilnost, preostala sredstva pa boste ne vem odkot pobrali, milijon tu, milijon tam, ali boste prerasporedili sredstva, ki so že na voljo. Če si stvari napačno razlagam, potem prosim, povejte, odkje vam potem 50 odstotkov novih sredstev. 18,3 milijone evrov od 75 milijonov boste vzeli iz instrumenta za fleksibilnost. Tu jaz ne vidim kaj dosti novih svežih sredstev. Lahko pojasnite? Ne želim podaljševati razprave na to temo, gospod predsedujoča. Govoril sem o 190 milijonih evrov za to obdobje. Od teh 190 milijonov jih bo 50 odstotkov svežih sredstev, novih sredstev, nov denar, ki ni bil predviden v programskem obdobju. 190 milijonov za to obdobje. V istem obdobju predlagamo tudi, da izkoristimo sredstva iz instrumenta za fleksibilnost, kajti za preteklo obdobje to ne moremo storiti in številke, ki jih navajate, so pravilne, ne gre za isto poročilo. Gre pa za finančna sredstva v višini 190 milijonov evrov in 50 odstotkov teh sredstev so nova sredstva. Preostalih 50 odstotkov pa prihaja ne samo iz DCI-ja, temveč tudi iz drugih prerasporenih sredstev in iz instrumenta za fleksibilnost. Gospod Berman, lahko vam pokažemo vse te številke, tako da bodo stvari vsem jasne. Hvala. Hvala lepa, gospod Görens. Ne želim tu sprožiti ponovno vojne s komisijo? Rekli ste 150 milijonov evrov za države v razvoju, da bi se lažje borile proti podnebnim spremembam. To razumem. Vprašanje pa je, ali bo ostalih 100 milijonov tistih, ki bi jih morali doprinesti države članice, novih 100 milijonov, dodatnih 100 milijonov. Tu morajo biti dodatna sredstva. Sicer bomo morali skleniti nove sporazume s temi državami o podnebnih spremembah. Poročevalcu predlagam, da pošlje pismo v imenu našega odbora, pošlje naj ga svetu in zahteva od sveta, da stvari pojasni. Naš odbor želi, da se ta tema razjasni. V preambuli tega pisma bi lahko strali tudi na tem, da se tudi države članice zauzemajo za to, da bodo povečale razvojno pomoč, da jo bodo povečevali vsako leto, zato da bi imeli na voljo neko maržo tudi za dodatna sredstva. V zvezi s tem moramo biti zelo jasni, sicer izgubljamo čas. Najbolje bi bilo, če bi od sveta zahtevali, da se odzove. Tudi vi morate čakati, tako kot mi, zato predlagam, da komisija poskrbi za to vprašanje. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Berman, bi želeli zaključiti to razpravo kot poročevalec? No, ne, gospa predsedujoča, ravno kar smo rekli, da bomo ustrajali na tem, da morajo vsa nova dejanja biti vezana ne samo na podnebne spremembe, temveč tudi na odpravljanje revščine. In kot odbor bomo zauzemali to stališče. Hvala. Hvala lepa. Rok za vlaganje predlogov sprememb je 3. maj do 12. Gremo naprej. Skupaj bomo govorili o točkah 15 in 16 na dnevnem redu. Gre za stališče Evropske unije v zvezi z vrhunskim srečanjem skupine G20, ki bo 26. in 27. junija 2010 v Torontu. Vrh skupine G20 se bo osredotočil predvsem na oživitev gospodarstva po finančni in gospodarski krizi. Govorili bodo tudi o obljubah, ki so bile podane na prejšnjih zasedanjih skupine G20. Govorili bomo tudi oziroma bodo o tem, kako trajn, zagotoviti trajnostno ravnoteženo rast. To so teme, ki bodo prevladovale na tem vrhu. Govorili bodo, kot rečeno, o reformi finančnega sektorja, o programu za zagotovitev novega elana in o globalni trgovini in rasti. Poslali bomo tudi pismo kanadskemu ministerskemu predsedniku gospodu Harperju in zahtevali, da skupina G20 spodbudi vodilna gospodarstva na svetu, da ukrepajo za to, da se odpravi revščina in spodbuja finančna rast in se borimo proti nezakonitemu tekanju kapitala iz držav v razvoju. Poleg tega smo, skladno s pravilom 115 našega poslovnika, sprejeli odločitev, da vložimo ustno vprašanje. Politične skupine so zahtevale, da sekretarjat pripravi osnutek za ustno vprašanje našega odbora. Besedilo ste prejeli, nekatere politične skupine so se že odzvale. O obeh ustnih vprašanjih in osnutkih resolucij bomo glasovali na naslednjem sestanku ki, našega odbora, ki bo potekal 10. maja. Komisijo sprašujem, če želi podati kakršenkoli komentar v zvezi z osnutkom resolucije, v zvezi z ustnimi vprašanji, ki se nanašajo o srečanju skupine G20. Komisija. Yes, uh, thank you very much, uh, Mrs. Chairman. Uh, well, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Komisija želi na kratko predstaviti razprave v okviru G20 v zvezi s tem vprašanjem. Kakor veste, je Mednarodni denarni sklad tukaj predstavil umestno poročilo, vendar zdi se, da je bilo to poročilo delno že posredovano tisku. Ampak nekatere zamisli o tem osnutku poročila so bile v skladu s tistimi tehničnimi priporočili v nedavnem delovnem dokumentu osebja komisije. mednarodni denarni sklad je med drugim povdaril določene težave v zvezi z uvajanjem obdavčenja finančnih transakcij v primerjavi z drugimi instrumenti. Obdavčenje finančnih transakcij, to je bilo navedeno v dokumentu komisije, ampak težave so s tem, da se bodo potem te transakcije premaknile drugam in drugim res obstaja velika možnost za prihodke, ampak to je težko nadzirati, kaj ti obstaja možnost, da se to premakne kam drugam. Lahko bi uvedli določene dajatve za stabilnost, ampak to bi prav tako bilo nepredvedljivo. Imamo tudi problem, da se je mogoče tem obdavčitvam finančnih transakcij dokaj enostavno izogniti, pri tem pa je treba ugotavljati tudi, zakaj bodo ti davki veljali, naprimer obveznice, izvedeni finančni instrumenti in tako naprej. Problem pa je, da so te transakcije pogosto združene in zaradi tega je še teže določiti višino davka. So, I mean, problem... Obstaja tudi težava, da bi pri teh davkih sredstva pobirali samo v določenih državah, naprimer tam, kjer so finančna središča. Kar zadeva deljenje bremen, bi to lahko bilo težavno. Analizi, analiza je pokazala in komisija je prav tako povdarila probleme v zvezi z potencijalno neskladnostjo s pogodbo o mednarodnih transakcijah kapitala, pa tudi z drugimi mednarodnimi pogodbami. Torej, razprava v okviru G20 je bila sledeča. Med državami ni bilo dovolj soglasja. Več držav v sponu je nasprotovalo tej zamisli, to je podpirala Evropa, pa tudi ZDA, ki so že napovedale določen davek zato da bi financirali stroške scheme za finančno podporo. Ampak to je retrogradni ukrep. Razprava je bila korisna v okviru G20. G20 pričakuje končno poročilo Mednarodnega denarnega sklada, ampak jasno je, da ni bilo tako visoke stopnje soglasja, kot bi si želeli. To seveda tudi pomeni, da bo morda teže, kot smo na začetku menili, da bi prišlo do splošne uporabe teh instrumentov. Naprimer, ta dajatev za stabilnost je takšna, da mora biti globalno koordinirana. In to je zelo pomembno. Komisija je povdarjala pomen, globalnega usklajevanja v zvezi z določenimi glavnimi načeli pri teh instrumentih, nihče ne išče popolne enotnosti, soglasja, vendar dobro bi bilo, če bi se dogovorili o določenih načelih, zato da se lahko izognemo izkrivljanjem konkurence. Želel sem le podati te informacije odboru, kajti mislim, da je to zelo koristno. Želi kdo spregovoriti v zvezi z osnutkom predloga resolucije? Prosim, gospod Guerrero. Sí. Eh, gracias. Iba a decir señora presidenta, pero como la señora. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Aha, pravkar zapušča dvorano, ampak vseeno, hvala. Stvari se neprestano spreminjajo, ampak nekaj komentarjev v zvezi s tem vprašanjem. Mislim, da je to pomembno vprašanje, o katerem moramo razpravljati. Kontekst, zakaj razpravljamo danes o tem vprašanju, je naslednji. Pred tremi leti verjetno te razprave ne bi imeli, niti v odboru za razvoj, kaj šele v drugih odborih v Evropskem parlamentu. Zakaj torej zdaj razpravljamo o tem? Razlog je kriza, finančna in gospodarska kriza in tudi učinek, ki ga je kriza imela povsod. Prišli smo do zaključka, da je koristno regulirati finančne transakcije, ki so povzročile to krizo in drugič, koristno je da najdemo nove vire financiranja za boj proti revščini in da pomagamo državam v razvoju. G20 je pozitivno sprejel te zamisli, ampak s časoma se kriza počasi pozablja v določenih državah in zagona za uvajanje teh reform je vedno manj. Nimamo več veliko časa za to, da bi dosegli svoje na tem področju, predvsem v okviru G20 in drugih finančnih institucij, da bi sprejele ustrezne ukrepe. Poskrbeti moramo, da bomo na naslednjem srečanju dejansko poskrbeli, da bodo vsi slišali naše sporočilo. Na junijskem svetu bo, bodo vodje držav in vlad razpravljali o razvoju. Zato bomo imeli 15 dni časa, vmes bo seveda še svetovno prvenstvo v nogometu. In španci smo prepričani, da lahko zmagamo, ne želimo pretravati, ampak bomo videli, kaj se bo zgodilo. 15 dni bomo imeli torej časa, imeli bomo Evropski svet, tam bomo razpravljali o razvoju in organiziran bo, organizirano bo tudi zasedanje G20. Ampak govorili bomo tudi o drugih zadevah, vseeno pa bo to priložnost za nas, da ta razvojna vprašanja uvrstimo na dnevni red. Tudi, kar zadeva rešitve, se pojavljajo določena vprašanja. Biti moramo pozitivni, zato da bomo dejansko dosegli napredek. Naprimer, kar zadeva izogibanje davkom, davčne oaze, tudi tisti trend, da družbe skrivajo svoje dobičke in da skrivajo, v katerih državah delujejo in tako naprej. Pogledali si bomo pa seveda tudi obdavčevanje finančnih transakcij v okviru G20 in v državah nasploh obstaja tendenca, da bi ta davek uporabili za to, da bi stabilizirali bančni sistem, da bi te dohodke torej uporabili za stabilizacijo bančnega sistema. Mi pa si ne prizadevamo za to, mi se borimo za ta sredstva, ki bi jih morda lahko dobili od tega davka, zato da bi s tem poskusili izkoreniniti revščino in izključevanje. Predstavnik komisije je že povedal, da je v okviru G20 stališče različnih držav nekoliko zmedeno. Nekatere države so za, nekatere so bolj proti. Tiste, ki so za, pa niso prepričane, kakšno vrsto davka si sploh želijo. S tem vprašanjem, s to resolucijo, s to razpravo sedaj poskušamo ugotoviti, kakšno je naše moralno in politično stališče. Politično in moralno stališče EU, torej ne samo tehnična resolucija, ki bi v prihodnosti morda lahko bila pripravljena za ta davek. Ne. Poskušamo biti tudi nek glasnik tovrstnih reform poskusiti, moramo biti zgled za druge bogate države v svetu, zato da se nam pridružijo. Ali bomo to storili, ali pa bomo preprosto sprejeli, da se finančna in gospodarska kriza počasi končuje in da bomo se zadovoljili s tem, kar smo menili leta 2007, kot je povedal gospod Tajs Berman. Ponosen sem, da sem v tem odboru, in ne želim si, da bi se vrnili na, v leto 2007. Boriti se moramo za reforme v letu 2010 in tudi v prihodnih letih. Hvala. Gospod Gres. Hvala lepa. Tudi sama sem želela podati nekaj pripomb glede resolucije za skupino G20. Bodite pozorni, mislim, da smo leta 2010 že glasovali o resoluciji o davčnih vprašanjih v parlamentu samem gre za to, da bi morali sedaj predlagati nekaj novega. Nova resolucija bi imela smisel samo, če bomo to resolucijo bistveno razširili in poglobili, če bomo obravnavali vprašanje preglednosti in davčnega upravljanja. Gospod Guerrero je omenjal kontekst, tudi sama bi se rada vrnila na zadnji vrh skupine G20, ki je potekal v Pittsburghu. Za nas ta vrh ni bil zadovoljiv. V tej resoluciji bi morali predvsem zahtevati to, da se razvijajo mehanizmi za sankcioniranje, veliko bolj eksplicitni, sploh ko gre za bančno tajnost. Gospod Guerrero je omenjal tudi to, ali nameravamo stati v, za govorniki davčnih rajev ali ne. Evropska unija bi morala, po mojem mnenju, na mednarodni ravni zagovarjati tisto, kar izvaja pri sebi. Skratka, da bi morale banke izmenjati vse informacije avtomatično. Še dve pripombi za zaključek. Stališče do davčnih rajev. Tu ne gre izključno za moralno stališče ali etično stališče. Naj vas spomnim, da so davčni raji pravzaprav kraj nelojalne konkurence na gospodarskem področju. Še o nečem bi morali razmisliti, ko govorimo o skupini G20, ki bo kmalo zasedala, in sicer vprašanje zakonitosti, legitimnosti. Zakaj ste izključili 72 držav? Zanima nas tudi, ali ne bi morali morda to skupino preoblikovati, izpeljati reformo, razprave morale potekati v okviru Združenih narodov. Hvala. Gospod Kašman. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Upravičujem se, predstavnikov komisije nisem bil tukaj, ko so predstavljali svoje mnenje in govorim samo zato, ker sem mnenja, da skupaj razpravljamo o 15 in 16 točki, zato bom govoril večinoma o 16 točki, ampak seveda sta ti dve točke povezani. In to je ustno vprašanje za komisijo in o razpravi o resoluciji o stališču EU v zvezi z vrhunskim srečanjem skupine G20. Tudi kar zadeva davek na finančne transakcije, kakor veste, gospod Barozo, je gospod Barozo decembra izjavil, da se mu je to zdela dobra zamisel in, gospod, in parlament je seveda že sprejel odločitev v zvezi s tem. Vedeti moram, da smo slišali, da je komisija razpravljala o finančnem davku, tako rekoč, v višini ni cela nič nič pet, oziroma nič cela nič pet odstotka. To je številka, ki jo tudi samo menjamo v svojem poročilu o razvojnih celih tisočletja. Ampak nisem potem želel več navajati odstotkov in številk, kaj ti. Skupino G20 bi morali spodbujati, da bi sprejela bolj ambiciozen odstotek. G20 mora tudi vedeti, da ne zahtevamo davka na finančne transakcije, ki bo omogočal državam članicam in drugim, da izpolnijo svoje, svoje zaveze za ničela sedem odstotkov razvojne pomoči. Zato me zanima, kako bomo dobili dogovorjeno stališče za EU v prihajajočem svet, svetu za finančne transakcije. Zanima me torej, kako bodo poskrbeli, da bodo ti prihodki absolutno dodatna nepovratna sredstva. In kako bi ta dodatna nepovratna sredstva lahko uporabili v državah v razvoju, ki jih najbolj potrebujejo, naprimer zato, da bi se prilagajali podnebnim spremembam. To so moje prve misli v zvezi s tem in še enkrat se opravičujem, da nisem bil tukaj, ko je spregovoril predstavnik komisije. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospod Cashman. Ali želi komisija ponovno imeti besedo? Like to, to... Hvala, gospa predsedujoča. Sporočiti želimo naslednje. Imamo težavne razprave o morebitnih možnostih, ampak obstaja veloka, visoka stopnja soglasja, da mora finančni sektor plačati za stroške, ki jih povzroča družbi. Večina strokovnjakov in veliko vlad, ne samo v Evropi, se nagiba k temu, da bi imeli neko dajato za stabilnost, ne pa za davek na finančne transakcije. Mislim, da je treba poskrbeti, da bomo o nečem imeli soglasje. Kajti, španski poslanec je povedal, da bo priložnost kmalo zamujena. Namesto, da se preveč posvečamo enemu instrumentu, bi lahko preučili več instrumentov in poiskali soglasje, na katerem bi dejansko lahko potem dosegli napredek trenutno ni zadostne stopnje soglasja v okviru skupine G20 za davek na finančne transakcije. Zato lahko morda preučimo druge predloge, ki bi vseeno zagotovili prihodke, poskrbeli bi, da bo finančni sektor plačal in drugo vprašanje pa je seveda, kako bodo ta neporadna sredstva koriščena. pojavlja se vprašanje določanja namembnosti teh sredstev, to je seveda tudi politično vprašanje, ampak jasno je nekaj. Če bomo z finančnega in bančnega sektorja dobili več sredstev, bomo v boljšem položaju. Ta sredstva bi lahko potem uporabili za financiranje blaženja podnebnih sprememb in razvoj. Hvala, gospod Kešman, želi besedo. Hvala. sredstvo od bančnega sektorja. Od kdaj Turki praznujejo Božič? Bančni sistem je odgovoren državam članicam, ki mu dovolijo, da deluje na njihovem območju. Imamo enotni trg in v okviru tega enotnega trga veljajo enotna pravila, ki so s tem povezana. Nimamo, in prav je tako, nimamo torej enotnih pravil, o obdavčevanju. Ampak soglasje ni tisto, kar potrebujemo. Potrebujemo vodstvo. Potrebujemo močno in odločno vodstvo, kakor je pokazal gospod Barozo in še enkrat mu lahko to povem, kar je povedal. 15. decembra je povedal, če ne bomo konsistentni v vodanju, vodstvu, potem nas nihče ne bo jemal resno in soglasje bo najnižji skupni imenovalec. In najnižji skupni imenovalec je to, da želimo dati čim manj. Dobra stvar davka na transakcije namesto na dajatev je, da ga lahko na nekaj, od, na nekaj osnujemo. Če ne preneseš nič, nič ne plačaš. Če preneseš več, če je transakcija torej večja, plačaš več. Če imamo žive in močne trge, mi z njimi sodelujemo. Vedeti moramo, da se denar uporablja za to, da bodo države potem v položaju, da bodo bolj aktivne z nami, ne samo na področju blaga, ampak tudi na področju storitev gospod Kačmarek, naprimer, se strinja z mano. V Podsvani, naprimer. Vedno imam v mislih Burundi, kajti to je država, v katero ne želim iti, ker sem gej, verjetno bi me zaprli in celo ubili. Ampak govorimo o Botsvani. To je država s srednje visokim prihodkom, ki dobro deluje imamo transakcije, diamanti, baker, nikel, to nam pošiljajo v Evropo in oni bi bili pripravljeni biti del davka na transakcije, kajti davek bi šel nazaj. Potrebujemo bolj odločne voditelje. Predsednika Baroza moramo spomniti na to, kar je povedal. Voditelje držav članic EU moramo opomniti na to. Takrat, ko je bilo priljubljeno to, reči, so seveda to izjavili, sedaj pa so pod pritiskom finančnih institucij in bank in se umikajo. Vedeti pa moramo tudi, da državljani to podpirajo in tudi državljani imajo zelo močno orodje. Sam to zelo dobro poznam, kajti to se nabliža v Združenem kraljestvu, namreč volitve. Volivci to podpirajo in neumni bi bili, če tega ne bi izkoristili. Priložnost je velika, velika priložnost je za špansko predsedstvo. Ampak, če bo to trajalo dlje in bomo to morali storiti v okviru naslednjega predsedništva oziroma predsedstva, bi to morali storiti. Moramo doseči napredek. Hvala. Hvala, gospod Cashman. Hvala vam vsem za vaše prispevke. Rok za vložitev predlogov sprememb je 29. april ob 2. popovdne in o tem bomo glasovali 10. maja. Preden se premaknemo na naslednjo točko, Evropska služba za zonanje delovanje, vam predlagam, da si vzamete 3 minute odmora, kajti naših gostov še ni tukaj. Hvala. Kolegice in kolegi, mislim, da je sedaj čas, da preidemo na naslednjo točko. So taking into account that we have just uh, 45 minutes for uh, the next... Glede na to, da imamo samo 45 minut časa za naslednjo zelo pomembno točko, predlagam, da kar preidemo k delu in gospod Brok se nam bo pridružil kasneje. Sedaj se premaknemo na zelo pomembno točko za parlament, še posebej za naš odbor. Kakor veste, so pogajanja za vzpostavitev Evropske službe za zunanje delovanje trenutno v teku med institucijami in tudi v okviru vsake institucije. 25. marca je visoko predstavnica in podpredsednica komisije Catherine Ashton predstavila predlog za sklep sveta, o vzpostavitvi in organizaciji ter delovanju Evropske službe za zunanje delovanje. Za vzpostavitev službe za zunanje delovanje je potrebna soglasna odločitev sveta, ki bo po dogovoru s komisijo in po posvetovanju z Evropskim parlamentom. V parlamentu bo odbor AFED pripravil poročilo v sodelovanju z odborom AFKO. Zato sem zelo vesela, da se nam bo kmalo pridružil gospod Elmer Brok za izmenjavo mnen. Sedaj pa pozdravljam tudi gospoda Gija Ferhovstada, ki prav tako dela na tem dokumentu. On je tukaj. Morda se nam lahko pridružite na predsedniškem odru. Our committee. Naš odbor bo prav tako podal mnenje k temu poročilu, poročilu gospoda Broka o vzpostavitvi Evropske službe za zonanje delovanje. Filip Kašmarek je poročevalec za to mnenje. Kolikor razumemo, bo poročilo gospoda Broka temeljilo na delovnem dokumentu, ki ga je pripravil skupaj z Gijem Ferhovstadom. Ta delovni dokument je delo v teku, tako rekoč. Dosegli smo že nekaj napredka. Odbori pa so medtem dobili različne različice v zvezi s tem in izvajajo vse obsežna pokajanja in posvetovanja. 7. aprila je gospod Brok prišel na sestanek koordinatorjev, zato da bi razložil vsebino delovnega dokumenta in poslušal pomisleke našega odbora. Na koncu tega srečanja smo se dogovorili, da bo odbor pripravil konkretne besedilne pisne predloge za delovni dokument. Z veseljem vam lahko sporočim, da so številni ti predloge bili vključeni v končno različico delovnega dokumenta gospoda Broka in Verhofstata. Ampak še ena ključna točka v zvezi s strateškim načrtovanjem je, kjer se naše mnenja razlikujejo. Zato predlagam, da začnemo z izmenjavo mnen in najprej dajem besedo našemu poročevalku za mnenje Filipu Kačmareku. Gospod Kačmarek, beseda je vaša. Dziękuję pani e, przewodnicząca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 je tista, ki, jo, ki je zastopala naš odbor. Tudi sam bi sem sodeloval pri tem. Hvala lepa tudi koordinatorjem, ki so zasedali večkrat na to temo. Hvala lepa tudi sekretarjatu za delo opravljeno v zvezi s to problematiko. Gospe in gospodje, naš odbor računa na Evropsko službo za zunanje delovanje. Mi smo se predvsem osredotočili na vsa vprašanja povezana z razvojem. Nas ne zanima celotna služba za zonanje delovanje kot takšna. Nas zanima predvsem razvojni vidik. Tu pa je treba omeniti še druga povezana vprašanja. Danes smo glasovali o poročilu gospe Žoli. Želeli bi si, da bi tudi sklepe iz tega poročila v čim večji možni meri odrazili tudi pri vzpostavljanju in opredelitvi Evropske službe za zonalne delovanje. Še ena stvar je za nas pomembna in sicer, kakšen bo vpliv komisarjev na oblikovanje programa in izvajanje programa te službe. Želimo si namreč izogniti možnim nasprotovanjem med političnimi cilji in tistimi cilji, za katere namenjamo veliko denarja v državah v razvoju. Še en, tretji vidik je zelo pomemben, nanaša pa se na to, da morajo komisarji imeti dostop do instrumentov, kar pomeni, da bi morali komisarji imeti možnost vplivati na službe, ki bodo delovale znotraj Evropske službe. Komisar ne sme biti brez fizičnih realnih instrumentov za delo. Še četrta dimenzija Mislim, da tu obstajajo določene razlike, sicer te razlike niso tako zelo močne in razvidne. Gre pa za sprejemanje odločitev. Komisarji in Evropska služba si bodo na nekaterih področjih delili pristojnosti. V nekaterih področjih bo seveda prišlo do različnih mnen, do različnih pričakovanj in teženj. Evropska komisija kot kolegi komisarjev bi morala sprejemati odločitve. Komisija je tista, ki bi morala imeti končno besedo. Kot je rekla že gospa predsedojoča, obstaja še eno vprašanje, ki ga nismo v celoti obravnavali. V mislih imam predvsem oblikovanje programa, opredelitev posameznih instrumentov za razvoj in to, kako bodo lahko komisari koristili te instrumente. Zelo pomembno je, da zauzamemo skupno stališče. Namreč parlament se bo verjetno moral pogajati s svetom, zauzeti bomo morali enotno stališče in to je res zelo pomembno, če želimo, da bo naša pogajalska moč čim večja. Še vedno pa pričakujemo, da bomo dosegli soglasje. To pričakuje tako poročevalec kot tudi koordinatori. Hvala. Hvala lepa. Medtem ko gospoda Broka še ni, pa bi dala besedo gospodu Geofort Verhofstadtu in povedal nam bo vsebino tega delovnega dokumenta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej hvala lepa, da ste mi dali priložnost kot poročevalcu iz odbora AFKO, da sodelujem na vašem sestanku, sestanku odbora TV. Najprej je treba povdariti, da smo sprejeli odločitev, da sestavimo eno poročilo. Z gospodom Brokom sta se odločila za eno poročilo, podala bova tudi enake predloge sprememb od, v odboru AFET in v odboru AFKO. S tem se mi zdi, da bomo samo okrepili stališče parlamenta v pogajanjih z drugimi institucijami, s komisijo in svetom. Drugič, kakšno je naše izhodišče? Z gospodom Brokom sva pripravljala to poročilo. Poročilo imate vsi na voljo že od 20. aprila. Skušala sva upoštevati različna stališča in pripombe, ki so bile podane tudi strani vašega odbora. Pomembno pa je, da Evropska služba za zonanje delovanje postane ambiciozna služba. Ne sme biti omejena samo na zunanje delovanje, ne sme biti samo služba v funkciji gospoda Solane z več kot tisoč diplomati. To smo imeli že v preteklosti. V pogodbi v 21. členu pa zelo jasno piše, da je treba upoštevati vse politike, ki zadevajo zunanje delovanje Evropske unije, da je treba vse te politike združiti pod krov Evropske službe za zunanje delovanje člen 21 oziroma se upravičujem člen 27 v pogodbi, pa tudi člen 21 na tretji strani mojih zapiskov to piše, navaja različne naloge, ki jih bo morala upravljati Evropska služba za zonanje delovanje. In v njeno področje sodi tudi sodelovanje in seveda razvoj. Naše izhodišče torej bilo, da naredimo to Evropsko službo za zonanje delovanje čim bolj ambiciozno in tudi čim bolj koherentno. Druga izhodiščna točka, ki so jo zauzela z gospodom Brokom, pa je sledeča. 90 odstotkov sredstev in 90 odstotkov pristojnosti pripada komisiji oziroma izhajajo iz komisije. Zato mora biti ta evropska služba povezana s komisijo, biti mora del komisije. To smo zapisali v najenem predlogu, kot boste videli. Evropska služba za zonanje delovanje je del tretje sekcije proračuna, splošnega proračuna Evropske unije. In tretji del proračuna, tretja sekcija se nanaša na komisijo. Zakaj sva jo vrstila v to sekcijo? Zato, ker se tu nahaja srčika Evropske unije. Tu so navedeni vsi glavni naslovi 1, 2, 3, 4, ki se nanašajo na dejavnosti, ki jih izvaja Evropska unija. Tam najdemo zunanjo politiko, razvojno politiko in tako naprej. tako da je bilo drugo izhodišče to, da želimo vzpostaviti koherentno ambiciozno Evropsko službo za zunanje delovanje, poleg tega pa želimo to službo povezati s komisijo, jo navezati na njo. S tem smo zauzeli veliko bolj koherenten pristop. Če je služba vezana na komisijo, potem je veliko lažje znotraj same službe za zunanje delovanje zagotoviti tudi delovanje ostalih komisarjev za sosedsko politiko, za humanitarno pomoč, za razvoj in tako naprej. Tudi podpredsedniki komisije lahko sodelujejo. Problem pa nastane, ko naprimer želimo vzpostaviti ambiciozno evropsko službo in jo postaviti izven okvira komisije. V tem primeru bo prišlo do težav. Prvič bomo vzpostavili pomembno službo znotraj sekcije tri splošnega proračuna in ob uporabi metode skupnosti. S tem bomo uporabili metodo skupnosti Evropske unije. Kakšno je trenutno stanje? Verjetno bolje, kot sam veste. Sam sem precej nov v teh vprašanjih. Kako je potekalo sodelovanje do sedaj? Vse je v rokah komisije, imamo generalni direktorat Deve, imamo Evropet, ki širi potem to politiko in jo izvaja. Vse to pa je pod okriljem enega komisarja. Res je, da včasih prihaja do težav. Sam sem političen prijatelj in tudi sicer prijatelj Luija Mišela, nekdanjega komisarja. Prav zaradi tega sem seznanjen z precejšnjim številom zelo specifičnih primerov. Naprimer smo se včasih odločili, da bomo storili A, na terenu smo potem izvedli B in tako naprej. Sam nisem uradnik znotraj komisije, ki bi lahko odločal, zakaj bi se porabljala sredstva, niti nimam te pristojnosti, niti nimam denarja. Vendar je težko zagotoviti koherentnost politike, če. Imamo na voljo dva ločena programa znotraj komisije enega iz generalnega direktorata Deve, drugega iz generalnega direktorata za pomoč in tako naprej. Kar zadeva samo pripravo programa, verjetno se zna, ste seznanjeni s postopkom. Generalni direktorat za razvoj pripravlja fazo 1 in fazo 2. Generalni direktorat za pomoč tretjo fazo. Pri tem sodeluje še gospa Ashton, kar samo še zapleta stvari. Na eni strani imamo komisijo, na drugi strani gospod Ashton. S tem, po mojem, stvari zapletamo. Zakaj? Zato, ker bomo imeli sedaj tri različne faze v postopku programiranja. Najprej tematsko programiranje, to bo generalna direkcija DEVE upravila, potem programiranje geog z geografskega vidika, to bo pravila služba za zunanje delovanje, potem pa bomo vse skupaj poslali v komisijo, ki bo poskrbela za izvajanje. Skratka, vse skupaj samo stvari zaplete. Že tako imamo danes pogosto težave zaradi raznih kontradikcij, to se bo samo še povečalo. V 48 urah smo prejeli ogromno pisem, elektronskih pisem, telefonskih klicev v katerih nam skušajo pojasniti, kaj je želela storiti gospa Ashton v sodelovanju s komisijo. Včeraj zvečer je svet to potrdil. Zato, ker niso želeli, da bi prišlo do kakršnih koli večjih zapletov ali neizvedljivosti predloga. V najnem predlogu pa mi dogovoriva o službi za zunanje delovanje, ki je del sekcije 3 splošnega proračuna in ki je vezana na komisijo. Zato je bolj ali manj ohranjena trenutna situacija. Generalni direktorat Deve je tisti, ki de, tudi deluje v tej Evropski službi. Za zonanje delovanje, vendar je ta služba del komisije, je povezana s komisijo. Usklajevanje in upravljanje pa bo v rokah komisarja za razvoj, ki je tudi del Evropske službe za zonanje delovanje. Ko pa gre za izvajanje, je pa Evropejt. Tudi komisija, ampak drug del komisije. v najnem predlogu, torej opisujeva situacijo, ki obstaja že danes. Služba za zunanje delovanje bo torej del komisije, Evropejt pa bo tudi poskrbel za izvajanje. Kar zadeva samo programiranje, to bo v rokah komisarjev, to je samo po sebi umevno. Kar zadeva direktorate znotraj službe za zonanje delovanje, ki bodo zadolženi za geografske teme, za razvojne teme. To bo vse pod nadzorom komisarja Europejt, pa bo tudi prevzela svoje odgovornosti. gospa Ešton je predlagala, da se horizontalno tematsko porazdelijo stvari in tudi geografsko, vendar se mi zdi, da je bolje stvari opredeliti drugače. Horizontalno geografsko to je eno in isto. Zdi se mi, da so skušali na umeten način narediti neko razliko znotraj enega in istega direktorata. Glede porazdelitve posameznih etap pa lahko povem samo eno in isto. Imamo fazo 1, 2 in 3. Direktorat za razvoj v okviru Evropske službe bo sodeloval pri tem. Tudi Europejt, ki je, kot veste, del komisije. Euh, Če bi stotstotno izvajali predlog ki sva ga predložila, potem mislim, da bo trenutno veljaven sistem ostal s to manjšo razliko, da bo direktorat za razvoj postal del službe za zonanje delovanje, ki pa je, kot rečeno, vezana na komisijo. Komisar za razvoj bo skupaj s komisarjem za sosedsko politiko in komisarjem za humanitarno pomoč potem skupaj z visoko predstavnico vodil službo za zonanje delovanje. Moram tudi reči, da tako sam kot ostali poročevalci menimo, da če ne bomo uspeli povezati službe za zonanje delovanje s komisijo, predvsem na proračunski ravni, potem predlagam, da komisija poskrbi za razvojni del, zato da se zagotovi koherentnost. Ne želim pa, da bi Eštonova uporabljala načelo horizontalnosti ali geografskosti tu in tam in tako naprej. Ohraniti je treba neko doslednost pri razvojni politiki in politiki sodelovanja, to je bistvenega pomena. Če želimo zagotoviti učinkovitost dejavnosti in če želimo biti prepričani, da bo naš denar skupaj s prizadevanji privedel do konkretnih rezultatov. Zadnja različica poročila, ki je datirana 20. april, povzema vse pripombe, ki so bile podane strani vašega odbora, gospodu Broku in meni končni rezultat pa bo odvisen od pripravljenosti sveta, komisije, predvsem sveta, ali bo svet uspel doseči dogovor z nami glede načelnih vprašanj, predvsem glede vprašanja, ali je služba za zunanje delovanje del komisije, je odvisna od komisije, ali se nahaja v tretji sekciji splošnega proračuna, če ja, potem mislim, da je naš predlog dober za to, da se zagotovi doslednost pri zonani politiki, če bo odgovor negativen. Potem pa bi se zauzemal za to, da se vse pristojnosti z področja sodelovanja prenesejo na komisijo, služba za zonanje delovanje pa naj bo omejena samo na te dejavnosti, ki jih že sedaj upravlja nima smisla imeti ambiciozne službe za zunanje delovanje in ji potem oduzeti pristojnosti. Komis ta služba mora biti vezana na komisijo, tako kot to predvideva metoda skupnosti. Služba za zunanje delovanje bo morala biti financirana iz proračuna tudi skladno z metodo skupnosti. Hvala. Hvala lepa. Dragi kolegi da bi dala besedo komisiji in potem bi s tem začeli z razpravo. Dobro bi bilo slišati komisijo glede razlike v predlogih eh, gospe Aštonove in pa predlogi gospoda Broka in Ginte Ferhofštata. Kaj pa bomo storili zdaj? mikrofon. Gospod Mancel, hvala lepa, gospa predsednica. Zelo skrbno sem poslušal, kaj je rekel gospod Kašmarek in Gide Farhofštad. Glavne točke, ki so bile omenjene, so bile omenjene že v vrsti razprav. Te se ne bi vračal. Vendar štiri točke, o kateri ste govorili, torej gospod Kašmarik jih je omenil in jasno je, jih je potem še omenil Gide Fošta. Prioriteta, strateška prioriteta in politični pomen razvoja. O vsem tem se strinjamo, vendar smisel operacij je, da bi razvili tisto, kar smo pogosto govorili kot distribucije denarja, v nekaj bolj strateškega. Gre za nekako centralnost razvojne politike kot ključna sestavina zunanje projekcije Evropske unije. To je eden od ciljev zaradi katerega gre to v področje službe za zunanje delovanje. Kar se tiče vpliva komisarjev, da se izognemo nekih nasprotovanj, mislim, da je situacija takšna, da eh, ja, nekako vodijo inštrumenti manj kot politika. Predlog je, da bo ne samo vpliv, ampak preprosto dej, dejstvo, da te eh, službe eh, delujejo pod komisarjem za razvoj, potem bo on določil eh, strategijo teh, potem še dostop do inštrumentov, torej to je prvič od zadnjih desetih letih ali dlje, ko sta dva osnovna inštrumenta, na različen način povdarila, da vse strateške eh, področja, ki se upoštevajo pri razvoju, da bodo obravnavana v kontekstu enega samega, ene same komisije oziroma komisarja. To je bil cilj dveh, treh komisarjev, ki ni bil dosežen. To je bilo eh, zaprošeno s strani parlamenta in zdaj to imamo. Imamo enega komisarja, ki je odgovoren tako za IDF, e kot tudi za se še drugo stvar. Potem eh, proces odločanja komisija, torej kolegi, bo odločal. Torej, to je točno tisto, kar je v predlogu. Torej, odločitve, ki morajo, morajo biti sprejete znotraj teh inštrumentov, vse to se predstavi kolegiju eh, se strani komisarja za razvoj kajti vse to so skupnostni inštrumenti, tako da uporabimo enak inštrument. Te štiri točke so upoštevane v predlogu in se popolnoma strinjamo z njimi. Potem je še nekaj točk, ki jih je gospod Verhoštat omenil. Torej, v čem je zdaj danes problem? Problem je torej, fragmentacija inštrumentov. To je moje dnevno delo in to ovira našo razvojno politiko, da ne more postati globalna. In druga, drugi razlog, zaradi tega je marginalizirana. Torej primer, da je razvojna politika odgovornost za globalno krizo, je tukaj, zdaj. In če nam ne bo, ko nam bo uspelo torej vse te strateške odločitve sprejeti naenkrat in razvojna politika je pri mizi eh, komisije in pa eh, služb, bomo uspeli. Drugače pa samo nadaljujemo se situacijo, ki velja zdaj. Torej, premakniti moramo programiranje, to je eh, strateški dokumenti države in drugo. To moramo, vse to lahko si prispeva k neki mešanici politiki, politike in mešanici inštrumentov, bomo s tem dos, imeli na voljo boljše orodje za razvojnega komisarja v praksi, kako to deluje. Razlikovati moramo med eh, inštrumenti, ki se jih programira in tisti, ki se jih ne. Torej, programski inštrumenti so geografski. Torej, na začetku cikla se odločimo za eh, vsote, to je predpogoj Evropske unije in v partnerstvu z državo se odločimo, kje moramo svoje napore usmeriti, kam jih moramo usmeriti. Torej, kar se tiče nacionalnih strateških dokumentov, so to dokumenti, ki nas motivirajo, kako uh, se lahko denar porabi, vendar s tem novim pristopom se ta situacija lahko izboljša. Potem imamo še nacionalne okvirne uh, programe, ki nam povejo, kako se denar porablja skozi celotno obdobje. Uh, kar pa se tiče neprogramskih inštrumentov, to pa ni definirano z državo, ampak gre za dejavnosti, naprimer investicije v ljudi, v zdravstvo, v podnebne spremembe in tako dalje. To se odziva na drugačno logiko. Tukaj ne gre za sredstva državi, ampak da pobude na globalni ravni okrepimo naprimer eh, kofinanciranje eh, raziskav v kmetijstvu, Torej, to ni omejeno na državo. To so eh, idealni inštrumenti in parlament to dobro ve, kajti parlament je tisti, ki, eh, on je tisti, ki je izvor teh inštrumentov. In zdaj, ko smo ali znotraj ali zunaj, eh, to pravzaprav ne vpliva na dejanski problem. Torej, gre za to, da so te stvari ločene in iz tega vidika ne vidim kaj velike razlike, kajti vse ostalo pa je bilo stvar razprav in včeraj je svet dosegel politični dogovor, sporazum, ki morda ni zanimiv za. Eh, torej, to srečanje, vendar to je neka druga točka in mislim, da sem povedal, kar je bilo potrebno. Najlepša hvala. Zdaj pa bi se zahvalila gospodu Broku, da je bil pripravljen priti sem in mu želim dati besedo, potem pa bomo začeli z razpravo. <laughs> Uh, uh, uh, potem pa bomo nadaljevali z razpravo. Najlepša hvala. Moj prvi refleks je vedno smeritev na desno torej, da sežem na desno. Ne bom tukaj nekega predavanja imel, kajti ne vem, kaj je Ferhofštad povedal, ne bi podvajal zadeve. Morda bi vas samo informiral, da smo pri pogovorih danes popovdan z gospod Eštenovo in komisijo razpravljali tudi o vprašanju oziroma vprašanjih glede političnega nadzora, ne samo o proračunskih pravicah, torej tisto, kar nekako je pod eh, mojim, eh, mojim delom. Gospa Eštonova je pri političnih informacijah eh, pokazala, kako se da to praktično izvesti. Torej gre za nek skupen memorandum of understanding, da bomo vprašanja glede mandatov in strategij eh, nekako uporabili za odločanje. Gre za neko predhodno informacijo odborom, ki so pristojni za to. Za praktičen nadzor je to priložnost. Eh, torej, ko gre za vprašanja strateških papirjev, dokumentov in pogodb. Torej gre za vprašanja eh, o, o vprašanjih, o informacijah, o kriznem upravljanju, o proračunskih eh, pravicah in eh, gre za razprave v odborih. In mislim, da je to zlasti pomembno v praksi, ko govorimo o razvoju za razvoj. In on, tu pač imamo lahko določene prednosti in mislim, da je to zelo pomembno vprašanje, torej da dosežemo kritično maso in nekako kompromisno sposobnost parlamenta vzpostavimo. Najlepša hvala. Übrigens habe ich mich entschieden, entschieden äh, jetzt vom Auswärtigen Ausschuss in den Entwicklungsausschuss zu bekommen. Denn hier kriegt man manchmal ein Stück Schokolade, das kriegt man dann. Ker sem dobil košček čokolade, zato sem prišel vam, k vam iz odbora za zunanje zadeve. Hvala lepa sekretarjatu za to. Torej, to je skrivnost, kako ustrajamo brez pritožbe, pritoževanja. Zdaj pa vprašanja, če jih imate. Gospod Kašman, kot prvi. Hvala lepa. Gospa predsednica, hvala lepa tudi ostalim predstaviteljem. Torej, ne bom se delal, da sem strokovnjak za te stvari, vendar več kot slišim, bolj sem zmeden in tudi drugi. Naj povem torej iz moje perspektive, torej znotraj odbora in eh, pri nevladnih eh, organizacijah znotraj eh, razvojnih področji je videnje, da bo torej razvojna pomoč zmanjšana, da bo izkoreninjenje revščine zmanjšano in da bo razvojna pomoč poslala urodje zunanje politike, torej so določene zaskrbljenosti in ne vem, torej glede papirja, ki ste ga včeraj dobili, ki je jav, torej zakonsko mnenje, torej gre za komentar eh, gospe Eštonove v zvezi z pogodbo. Torej, Tu govorijo o zunan, službi za zunanje delovanje, ki bo imela nadzor nad eh, razvojnim programom in proračunom, ko gre za medvladno eh, politiko in tako bodo cilji zmanjšanja eh, revščine postali nekako cilji službe za zunanje delovanje oziroma zunanje politike. Torej, prispeve gospoda Mancevicija je, da, se, da se moramo vključiti, torej komisar za razvoj mora biti vključen v neposredni nadzor in vodenje programa v vseh petih stopnjah. Torej gre za močno vlogo brez podvajanja znotraj cunanje službe. Torej, ko bi razvoj šel torej, na generalni direktorat potem potrebujemo ustrezno osebje in to ne sme biti zmanjšano. Gotovi moramo biti o tem, da ko bo pregled delovanja službe za zunanje delovanje predvideno za leto 2012, da se bo pregledalo tudi programiranje, ne, sem, ne samo z vidika zunanje politike, ampak tudi z, uči, z vidika učinkovitosti pomoči. Potrebujemo tudi zagotovilo, da bomo imeli eh, cilje razvojne politike na visoki ravni in sicer kar se tiče razvoja in tudi zavezanosti glede eh, učinkovitosti pomoči. To bo nekako zagotovilo državam in nekaterim nevladnim organizacijam. Videl sem in ne vem, nisem videl vašega zadnjega osnutka, gospod Brok in gospod Verhofstadt, vendar tisti, ki sem ga videl in eh, o katerem smo se pogovarjali v imenu eh, naše politične skupine, torej socialistov in demokratov, je tam govora o dveh, eh, treh namestnikih, ki bodo kvazi politični, torej namestniki visoke predstavnice oziroma podpredsednice komisije. Če bi bil ciničen, pa nisem. Ali so to tisti trije možje, ki, so, eh, ki niso dobili um, službe, ki, za katero so menili, da jo bodo dobili, pa bodo zdaj namestniki? Torej, kolegi pravijo, da bodo briljantni svetovalci Aštenovi. Torej, ti trije namestniki, torej kvazi politični ali ne, bodo nekako recept za katastrofo. Gospod Baroso nima treh namestnikov, ima podpredsednico in to odraža stališče komisije. Prosim, odmaknimo, odmaknimo se od tega, dajmo moč visoki predstavnici in podpredsednici in s tem damo moč v službi za zunanje delovanje in ne smemo zmanjšati zgodovinske vloge, ki jo igra razvoj v naši zunanji politiki kot eh, in to ne sme biti pač predmet odločitev na področju zunanje politike. Hvala lepa, gospod Kašman, gospod Bergman. Um, Hvala lepa res je, da bo imel komisar tako eh, torej inštrument za eh, sodel, razvojno sodelovanje in še drug inštrument, vendar to je korak nazaj in ta predlog je slabši kot pa predlog gospe eh, visoke predstavnice. Komisar bo neke vrste upravljalec ni bilo govora nikjer o odgovornosti, gre samo za nadzor in vodenje. To je drugo, to ni odgovornost, torej nisem videl nikjer odgovornost eh, komisarja. Nadzor in vodenje ni dovolj, programiranje pa bo v predlogu Eštonove eh, Programiranje se bo izvajalo v službi za zunanje delovanje. Kdo pa bo to delal? Torej, financiranje se ne ve. Gre za nekako zmedo v tem predlogu glede ob, ob, organa oblasti in odgovornosti. Torej, Eštenova kot eh, odločevalka je tudi odgovorna, vendar to je velika napaka. To bi pomenilo korak nazaj in to 50 let, če smem reči, ko je razvojna politika bila inštrument zunanje politike, zdaj pa je veliko kritike mm, glede na to, da pomoč ne deluje, da je vse skupaj en velik neuspeh. Eden od razlogov je, da razvojna politika nikoli ni bila sprejeta kot nekaj resnega in veliko diktatorje je ostalo na oblasti, da so bili naši trgovinski interesi nekako večji od pa naš eh, skrbi za eh, revne, revno prebivalstvo. Torej gre za vrsto razlogov, da je pomoč dosegla manj, kot pa smo upali upali, da bo. Ne smemo iti nazaj v to situacijo, ki ni bila v redu, ko so diktatori bili pomembnejši kot pa izkoreninjenje revščine. Zunanja politika ne sme vladati razvojni politiki. Torej, gre za nasprotje eh, pogodbe, Lizbonske pogodbe in eh, Concord je zahteval pravni nasvet, da točno določijo te nasprotja, ki so med predlogom Eštenove in pogodbo. Integracija služb ni tvegana zadeva, tega se ne bojim. In če bo komisar znotraj službe za zunanje delovanje ima svojo odgovornost in nadzira vseh pet stopen programiranja razvojnih politik, potem ni problema, potem lahko integriramo eh, službe, torej razvojne službe z službo za zunanje delovanje. Vendar pregled jasnosti na tem področju eh, je recept za konflikt in za neskladnost politik. In to je tisto, kar je sta, predlog, sta v predlogu eh, Brok in Verhofstadt želela izboljšati. In zelo vesel sem, da je vajen predlog, torej predlog, ki ste nam ga predstavili, eh, ne boljši iz tistih prvih korakov, ki so bili narejeni. Morda gre še za nekaj manjših problemov, vendar bistvo tega, kar predlagata, je, da je komisar odgovoren in visoka predstavnica, torej s svojo oblastjo. To potrebujemo. Torej, moč eh, mora imeti kot visoka predstavnica dovolj moči. To pa seveda še ne jemlje odgovornosti komisarjev. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Argentini. Um, predlog gospe Eštenove pravi, da bo služba za zunanje delovanje in pa službe komisije, da morajo nekako se posvetovati med seboj. Torej, predlog Lady Ashtonove pravi, da, služb, da mora služba za znanje delovanje in da morajo službe eh, komisije sodelovati, torej pod členom 3.2. 3.2. Torej, mi je všeč to sodelovanje in pa svetovanje, to vendar raje bi imela besede, eh, kot so odgovornost, tako kot. Kje tu imamo še vedno težave. Predlog gospoda Ferhofšteta in gospoda Bruka, Broka sta sicer v pravo smer in eh, cenim tudi predloge, ki so bili tu dani eh, in predlagani se strani gospoda Kašmerega. Vendar ta problem, kdo tukaj vodi razvoj in kaj je mandat, ki ga ima Evropska unija, ko gre za razvoj In še vedno bi rada v vašem tekstu, gospod Verhofstadt in Brok, želela videti, tako kot tudi v besedilu gospe Enštenove, torej za člen 2.8 nekako podporo temu v pogodbi, kjer mora biti vse naše zunanje delovanje koherentno s ciljem um, za razvoj ko gre za trajnostni razvoj in pa izkoreninjanje revščine. In vse to, kar ni v skladu s tem, ni v skladu s pogodbo. In lahko govorimo še tako dolgo in karkoli in v različnih strukturah, vendar to je nekaj, kar moramo organizirati. Drugače pogodbe ne jemljemo resno vendar ne želim govoriti tukaj nekega pravnega jezika, nekdo drug bo to storil. Jaz govorim tukaj o politični volji in želela bi videti našo politično voljo in sicer, da razvojne probleme damo v uspredje in da ne bomo tvegali, da bodo naši razvojni ideali ali zamisli uporabljeni za zunanjo politiko. To ki ni nujno ista stvar. Še vedno mi ni jasno, kdo je torej, kako gospod Pibalks lahko zagotovi, da bodo ljudje eh, torej, v evropskih delegacijah storili to, kar se bo predlagalo na področju razvoja. Ali mora zato iti potom gospe Eštonove ali in potem navzdol do delegacij ali pa gre tukaj za jasno začrtano odgovornost in želela bi imeti odgovor od komisije, od sveta v zvezi s tem. In tudi morda vprašanje za gospoda Broka in Verhofštata, ki torej, enega predloga od gospe Eštenove, torej, ko gre za končno rešitev eh, sporov v svetu, torej, da tega nista vzela v obzir. Zdaj bi dala vpraš besedo. Vero. Torej, vidim, da vam čokolada pomaga, da delate dobre stvari. Morali bi jo prinesti malo več. Kvantas veces al señor Brock? Slišal sem večkrat od eh, gospoda Ferhošteta in Broka in pa ustavnega odbora eh, o teh stvarih in imam vtis, da je danes to, kar sem slišal, najbolj pesimistično oziroma najbolj oddaljeno od predloga komisije, za eh, visoko predstavnico službe za zunanje delovanje. In tako bi. Ne vem, ali je moja diagnoza pravilna. Dve, vr, dve vrsti tveganja sta tu. Torej, v predstavitvi, eh, ki smo jo dobili gospoda Verhoštata, eh, smo slišali, torej sem sklepam, da gre za prvo tveganje, da bo zunanja politika Evropske unije izvajana v glavnem se strani službe za zunanje delovanje in bo na ta način nekako zmanjšana na varnost in obrambo in diplomacijo in ne bo vključevala razvoja, sosedske politike ali humanitarnih ukrepov. Mislim, da je to tveganje. In drugo tveganje, kot posledica razvojne politike, torej ne bo igrala osnovne naloge, vloge v službi za zunanje delovanje. Vendar to ni možno, kajti svet okrog nas se spreminja in ne moremo ostati v situaciji, kateri smo bili znotraj razvojne politike, ko je bila vloga in struktura EU in bo se ostalo, ko se je to spremenilo? Torej, govorimo o dveh vrstah tveganja. Torej, to, kar ste nam predstavili, mislim, da ni eh, dovolj. Ne vem, ali grem preveč v podrobnosti, vendar glede teh tveganj. Evropska zunanja politika Evropske unije in eh, služba za zunanje delovanje mora eh, skušati integrirati strategije in eh, smernice v zvezi z različnimi cilji. In to bi morala storiti visoka predstavnica in komisarji. Vendar visoka predstavnica je tista, ki je vodilna tukaj. Torej, na področju, torej vseh, v zvezi z vsemi področji, kjer delujejo komisari za zunanje, za razvoj, za humanitarno pomoč. Torej, kakšen smisel ima zunanja politika? Torej, kakšne naj bi bile strategije in cilj? Vsekakor je treba vključiti komisarje na, torej, iz tistih področji, ki sem jih ravno kar omenil. In iz tega izhajajoč bi morala izhajati tudi raven odgovornosti pri izvajanju teh eh, politik, naprimer razvojne pomoči, sosedske politike. In to bi bilo v pristojnosti visoke predstavnice in struktur eh, pod njo. Izogniti se moramo tega, kar smo slišali od gospoda Ferhofštata, prve opcije, če sem to pravilno eh, razumel. Torej, zunanja politika Evropske unije je tista, ki jo določa jo komisarji, oni se odločajo v ciljih. Ko gre za proračunski, torej podporo skupnostnega proračuna, torej v bistvu iz komisije, Druga opcija pa bi bila vsekakor dizaster. Katastrofa za našo politiko sodelovanja. Kaj ti drugače razvojna politika sama po sebi ne bo imela nobenega smisla. Merci, euh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tisto, kar sem slišal od teh prvih govornikov, me ne pomirja. Še vedno obstajajo institucionalne težave, k temu se bom še vrnil. Sploh ne vemo, kakšen bo status te Evropske službe, tako da moramo biti zelo pozorni pri vzpostavljanju službe za zonanje delovanje. 25. marca sem prisluhnil gospe Ashton, ki je govorila na to temo, vem, kakšni so bili sklepi sveta. Mislim, da upravičeno somničimo glede tega, kakšno mesto bo razvojna politika in politika sodelovanja dobila v Evropski službi za zonanje delovanje. Zato se mi nujno zdi še enkrat podariti, da Evropska služba ni politični organ, kjer se bodo sprejemali odločitve, temveč služba, ki bo pomagala visoke predstavnici pri izvajanju svojega mandata. Če si pogledate organigram, kakšne službe so predvidene in kakšna mesta bomo spostavili, mislim, da lahko dvomimo o pristojnostih posameznih oseb, to bo lahko samo škodilo službi. Kako si lahko tolmačimo sklepe sveta na drugačen način, kot smo si jih? Kako bomo zagotovili kontinuiteto v politiki, ki se izvaja? Kako bomo porazdelili pristojnosti med oba visoka predstavnika? To je vse povezano tudi z institucionalnimi vprašanji. Mislim, da je treba najti tudi politično ravnoteže pri imenovanju namestnikov. Če želi gospa Ashton samo simbolično izbrati komisijo kot mesto za to službo, potem to ne bo privedlo do ničesar. Mesto podpredsednice komisije gospe Eštonovi daje tudi pristojnosti za Evropsko službo za zonanje delovanje, vendar ne bo podrejena predsedniku komisije ali odgovorna kolegiju komisarju. Tako da me res zanima, kakšne odnose bodo spostavili med službo za zvonanje delovanje in komisijo. Generaln, kateri dir, generalni direktorat komisije bomo vključili v novo Evropsko službo, kakšno vlogo bo odigral generalni direktorat za razvoj, kako bomo zagotovili to, da se na različnih ravneh pripravljanja programa službe za zvonanje delovanje upoštevajo tudi razvojni cilji. Poleg tega bi morali v tej novi službi poskrbeti tudi za sektorska vprašanja, se zauzemati za vključevanje razvojne politike. Naša politična skupina se zauzema tudi za to, da bi vsak komisar še vedno nosil svojo odgovornost, da ta odgovornost ne bi bila na noben način okrnjena zaradi nove Evropske službe. Komisija je tista, ki sprejema odločitev, parlament in svet pa, kot je opredeljeno v Lizbonski pogodbi, morata prav tako prevzeti svoj del odgovornosti. Istočasno je treba zagotoviti usklajenost pri pripravljanju programa te službe in pri izvajanju programa. To bi morala biti odgovornost komisarja. Pristojni komisar mora zagotoviti kontinuiteto med pripravljanjem programa in izvajanjem letega na terenu. Program gospe Ashton ni dovolj jasen tudi, kar zadeva ta dvojni ključ svet tudi včeraj v Luksemburgu ni povedal nič na to temo. Želimo si, da bi ta pristop bolj natančno opredelili, tako da bi bilo jasno, da če obstajajo skupne pristojnosti, potem je komisar tisti, ki bo oblikoval politike in jih skupaj s podpredsednico oziroma visoko predstavnico predstavil celotnemu kolegiju komisarjev, ki bodo potem odločali o politiki. Potem je pa tu še vloga komisarja za humanitarno pomoč. Humanitarna pomoč ni politična tema, ampak je vseeno tema, ki se pojavlja in ki bo prisotna tudi v Evropski službi za zunanje delovanje. Evropska unija mora biti vidna, mora biti koherentna in to je bistvenega pomena, sploh če želimo ponovno vzpostaviti zaupanje pri naših partnerjih in državljanih. Hvala. Hvala lepa, gospa Simon. Äh, Kolegi so že veliko povedali o vprašanjih, ki nas v zadnjih eh, tednih, mesecih nekako zaskrbljujejo. Jaz bi samo dve stvari dodala da ne bi zadeve podaljševali. Prvo je argument, zakaj imamo takšne pomislike, da bo razvojna politika eh, končno prišla pod eh, vodstvo eh, zunanje službe in da to ne bo funkcioniralo. V zgodovini Evropske unije, torej imamo na primeru zunanje Evropske investicijske banke, da brez mandata Torej, investicijske banke, konkretnih ciljev v borbi proti revščini ne moremo izvajati in da bo Evropska investicijska banka eh, tukaj v popolni funkcionalni dilemi. Torej, gre za eh, razvojni mandat, vendar menim, da je eh, to nekaj, kar ne bo delovalo pod eh, zunanjo službo kot druga točka. Torej študije, ki so bile narejene oziroma dobro mnen, dobro, dobropisi, so pokazali na to, da je člen 208 prvi odstavek pogodbe, torej v predlogu Eštinove, nekaj, kar nasprotuje, predlog nasprotuje temu in sicer razvojno sodelovanje EU dolgoročno eh, ima za cilj izkorinjenje revščine in zato Evropska pogodba ima kot prvo pravilo in za vse inštitucije Evropske unije, torej lastno ureditev v razvojno politiko. To zanima me, ali je bilo to upoštevano, ali to ni igralo vloge v razpravah. Hvala lepa, sedaj pa gospod Gorenc. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam bi rad v naši družbi pozdravil gospoda Broka in gospoda Vrhovštata, se bom kar takoj lotil bistva problema. Veliko stvari je že bilo izrečenih, v odboru AFED ste že predstavili svoje poročilo, danes imamo čas omejen, zato bom kar takoj predstavil naše stališče. Predvsem kar zadeva financial tools, področje, ki se nanaša na finančno urodje v vašem poročilu, me zanima, kakšno je vajno mnenje o našem predlogu spremembe Mi smo namreč predlagali, da bi pri programiranju morali sodelovati pristojni komisar in visoka predstavnica. Mislim, da je to stališče razumno. Zakaj? Spoh imamo Evropsko službo za zunanje delovanje, zato ker si želimo več vidnosti in tudi zato, ker želimo zagotoviti več usklajenosti. Naš predlog spremembe ne gre v nas nasprotno smer kot cilj, ki ga sledimo. Z našim predlogom spremembe skušamo samo zagotoviti doslednost in pravzaprav omogočiti Evropski uniji, da postane bolj vidna. V praksi določene stvari ne morejo delovati drugače, kot smo predlagali. Če želimo doseči sinergetski učinek, potem moramo imeti na voljo orodja, da to dosežemo. Če boste sedaj vzpostavili neko službo, ki ni čisto ista, kot je sedaj služba, ki deluje pri Pibalksu ali Georgijevi, potem boste samo povzročili zmedo in zagotovo ne boste dosegli doslednosti. Zato me res zanima, da mi pojasnita stvari. Vsaj, če sem Gija prav razumel, če imate enako stališče kot mi, potem me kar ustavite. In, kajti, mislim, da bi s tem okrepili tudi stališče parlamenta v primerjavi s svetom in komisijo. Hvala. Much, Hvala lepa, sedaj pa še gospod Keller. Um, Danes dopoldan smo imeli zanimivo razpravo o Evropski zunanj, službi za zunanje delovanje z gospodom Kristofersenom. On je eden redkih svetovalcev gospe Ashton v zvezi s to službo. Razprava se mi je pravzaprav zdela strašljiva. Kajti zdi se, da niti razmišljajo ne o mehanizmih za koherentno s politiko razvoja. Zdi se, da sploh ne razmišljajo o tem, kako bi izboljšali ali celo nadaljevali napore za usklajevanje donatorjev. Prav tako nisem dobila odgovora na vprašanje, kako bomo poskrbeli, da bodo države partnerke ostale v vodilnem položaju, zato da bi izboljšali ta proces, kajti proces še vedno ni popoln. Odgovora na to nisem dobila, o tem niti ne razmišljajo edino, kar je omenil, je člen 208 in nekaj nam še vedno ostaja na voljo, naprimer, da gremo pred sodišče, če najdemo neskladnosti. Skrbi me tudi to, da se zdi jasno, da ni nikogar, ki bi bil pristojen za razvojne politike v ekipi gospe Ashton. Sploh ne vemo, kako bodo razvojne politike izgledale. Lepo je, da imamo zamisli in vsekakor je zelo koristno, da imamo tudi prispevke od zunaj, ampak mislim, da bi morali poslušati tudi od nekoga, ki je pristojen za to, ki se že nekaj časa okvarja s tem področjem in da bi poslušali tudi izkušnje, ki jih imamo. Veliko je bilo omenjeno že v zvezi s tem v Evropski uniji v preteklem desetletju. Potrebujemo močen lobby za razvojne interese, kajti ti interese niso enaki interesom Evropske unije, ampak zdi se, da ljudje, ki se s tem ukvarjajo, tega ne upoštevajo. Ob vseh vprašanjih, ki so jih postavili moji kolegi, seveda mene zanima naslednje. Kar zadeva pogajanja z gospo Ashton, bo to zadevalo njen dosje, ne vaš. Zato me zanima, katera od teh vprašanj so vaša prednostna vprašanja, katerim se ne boste pripravljeni odpovedati se boste posvetili tem, ki smo jih mi sedaj omenjali, ali pa se boste posvetili katerim drugim, morda jih boste uporabili kot pogajalske žetone. Hvala. Hvala lepa, sedaj so spregovorili poslanci in mislim, da je čas, da spet spregovori komisija, gospod Van Servisi, potem pa bosta spregovorila še gospod Brok in Ferhofstad, da bosta odgovorila na ta vprašanja. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, very briefly, because we don't want to take Hvala lepa, gospod predsedujoča, zelo na kratko, kajti ne želim biti predolg. Strinjam se z gospodom Gererom v zvezi s tem, da bi se vzajemno podpirali na področju razvojne in zunanje politike. Predlog je namenjen točno temu, da bi ustvarili boljšo dinamiko, boljši način dela, da bi bili bolj politično gnani, ne toliko instrumentalno gnani, če se lahko tako izrazim. Druga točka. Mislim, da je že nekdo to povedal. Razprava včasih teče v napačno smer. Onesnažena je z to zamislijo, da je služba za zonanje delovanje neke vrste politični organ ali institucija. Ne, to je samo služba pod poveljstvom visoke predstavnice in ima politično odgovornost. In seveda pa spada tudi v pristojnost komisarja za razvoj. za razvoj je osmi člen jasen in tako bom odgovoril tudi gospodu Bermanu, namreč pod neposrednim nadzorom in vodstvom je to formula, da vsaka služba dela za komisarja. Tehnična služba, vključno z mano, je odgovorna za smernice in politične smernice komisarju. Mimo grede v osmem členu ko govorimo o tematskem načrtovanju, neposredni nadzor sploh ni uporabljen, piše samo nadzor. Ne igrajmo se z besedami, ampak to pomeni, da če se politična oblast odloči, da bo pritisnila na gum za to, da bi začeli pripravljati načrtovanje, strateške dokumente in tako naprej, in da bodo potem odgovorni za izvajanje, potem vas opozarjam, da imamo sedaj prvič tudi popolno skladnost med komisarjem za razvoj, načrtovanjem in izvajanjem za vse države. To je sedaj prvič. Morda sta to dve ločeni upravni entiteti, ampak veriga poveli je jasna. Vloga komisarja Pibalksa pri tem, da bo izkoriščal tehnična sredstva komisarja Pibalksa za svoje delo, to spada v njegovo delo. Mislim, da je to jasno v besedilu. Tretja točka. Svet se je v političnem sporazumu odpovedal kvazi političnemu namestniku za visoko predstavnico podpredsednico. Mislim, da je to problem, ki ga lahko damo na stran. Kar zadeva zakonitost vseh vprašanj, mislim, da je to vprašanje, ki ga lahko postavimo na isti stran kot predlog in to, kar je povedal gospod Verhofstadt. Strinjam se z opisom 21. člena. Če je to zakonito, potem je treba to tudi izvajati in spoštovati. Ne, če to drži, ampak mislim, da smo tukaj na isti strani. Četrta točka, kar zadeva, kako bi zagotovili, da bodo politike, ki jih spreme gospod Pibalc, se tudi izvajale. Tukaj vam lahko povem, da drugi člen natančno pravi, da bodo vodje delegacij dobivali natančna navodila od ustreznih komisarjev. Torej obstaja neposredna povezava med komisarjem Pibalsom in med tem, kar se dogaja v državi strani vodje delegacij. Do, navodila bodo torej dobivali od podpredsednice in od vsakega komisarja, ki je odgovoren za to. In še čisto na koncu vprašanju politične konference in izkorenjenja revščine. To bo izraženo, kako je izraženo sedaj, v dokumentu, ki ga boste vi lahko pregledali in preučili. Lahko ga boste seveda tudi blokirali, če to ne bo ustrezalo ciljem razvojne politike in to boste lahko torej ustavili. To pa bo predlagal gospod Pibarks. Vi boste imeli možnost, da to demokratično pregledate upam, da bo v prihodnosti to mogoče tudi v okviru EDF. To pa bo v okviru medvladnega instrumenta. Hvala. Hvala, sedaj pa dajem besedo gospodu Broku. Hvala lepa. Služba je poskus da se vodita dve stvari, ki imata različno politično odgovornost. Gre za nanjo varnostno in obramno politiko, ki v končni fazi pristane pri svetu in pa drugo. Torej, v 17. členu točno piše, torej zunanja varnostna in obramna politika je nekaj, kjer uh, komisija nastopa na vzven. In to je jasno. Torej, odgovorni so komisija oziroma pri komisiji. Zato moramo paziti pri oblikovanju te službe, da bo to služba in kot ste prav rekli, to ni odbor za odločanje. Moramo paziti, da bo tako organizirana, da bo ta medvladna stran um, zastopana, tako da odločilno, torej moč odločanja komisije ne bo samo na papirju in to je tudi naša volja, da eh, smo s komisarjem se pogovarjali oziroma da govorimo o politični eh, zastopanosti, predstavnosti in tudi o konsultacijah. In to je pomembno, kaj ti gre za to, da bo komisija v primeru konflikta tista, ki bo odločala. Gospa Eštonova vodi skupno zunanjo in varnostno politiko in je Eh, mora prispevati kot član komisije k eh, združevanju. Torej, ko pa gre za poskuse eh, integracije in pride do konflikta med pristojnim komisarjem in njo, pa odloča kolegi komisarjev in nihče drug. Ona nima pristojnosti za odločanje nad komisarjem kot je bilo že rečeno, mora biti sestava takšna, da bo delovala tudi v praksi in da bo gospod eh, Cashman, da noče imeti namestnikov, to razumem. Torej, Sicer lahko bi rekli, da je papež tudi že, tudi namestnik. Vendar v vsakem primeru je jasno, da je v primeru konflikta eh, odgovoren tisti odbor, ki je sprejel od pogodbo. Pri zunanjih zadevah je odgovoren svet, pri vseh drugih primerih pa komisija. In to je pravzaprav odgovor na vrsto vprašanj. Tudi tam, eh, ko se sprašujemo o vodenju ker je visoka predstavnica, tista, ki ne bo sama v eh, razvojni politiki odločala, ampak z pristojnim komisarjem in odločal bo tudi kolegi komisarjev, torej ko gre za obvezujoče odločitve, torej vedno odloča kolegi, tako se nobena zadeva tukaj ne spremeni. Torej, mora komisar paziti, da bo za svoje stališče imel večino in to počne tudi danes. In na to moramo paziti. Vprašanje o eh, torej verigi eh, komande. Torej, mora, to mora biti podobno oblikovano. Nacionalne vlade, kot v nacionalnih vladah namreč, ne gre za to, da bo vsak odgovorni eh, pač šel k glavnemu. Torej, to je katastrofa in vodja delegacije tukaj ne bo uspešen. Torej, zadeva mora potekati od, od vode delegacije do visoke predstavnice in obratno. In če imamo primer, recimo trgovina, komisar za trgovino. Torej, želi uh, doseči nekaj, vendar vodja delegacije je to ustavilo, ustavil pa je komisija pristojna in kolegi komisarjev se bo odločalo, odločal. To je tako pri vladah danes. Naprimer, gospodarski ataše prihaja iz gospodarskega ministerstva in ko bo zunanji minister eh, tukaj eh, pač v vprašanju, potem se bodo morali ustrezno pogovarjati, tako tudi tukaj vendar da bo vsak lahko neposredno vstopal v vso zadevo, pa bi bila to karikatura za zunanji svet, kajti to bi se začelo pri najnižjem uradniku, komor je bil poslano sporočilo iz Brusla in z tega bi nastal popoln kaos, ne glede na katero področju, za katero temo. Tako je naprimer neka vloga dana. Torej, moram reči, da ne smemo biti tako pesimistični, da bo varnostna in obramna politika postala nadrejena tema. To je odgovor gospodu Gereru. Oziroma vidim stvar ravno obratno. Kar se tiče te službe, ki torej, določene zadeva ni v svetu, ampak je tukaj. To so stvari, ki so povezane z znanjo varnostno obramno politiko. Mislim, da iz vidika torej, za parlament ni nezanimivo, da bi se ukvarjali z znanjo in varnostno politiko iz tega vidika. Mislim, da bi bili pametni, če bi zadevo pogledali tudi obratno. Več poguma bi morali imeti, ko se lotimo teh stvari. In če bo neka koherentna politika nastala in bo krizno upravljanje pripravljeno, da bo upoštevalo še ljudi iz komisije in iz drugih področji in da bo šlo za sodelovanje, ki bo v praksi veliko bolj učinkovito kot pa naprimer samo v primeru nekega vojaškega pristopa. Mislim, da je takšen razvoj eh, nekaj, kar bi lahko izkoristili za to, da naredimo korak naprej. In pri načrtovanju je to tako. Torej, ko gre za Evropsko investicijsko banko, pa je še vedno vprašanje, kaj želimo tukaj politično doseči. Tukaj samo postavljamo nek okvir, ki bi ga lahko uporabili kot nek inštrument. Torej, v tem okviru tega okvira je služba inštrument in kako ga moramo v korist, mislim, uporabljati, pa je odvisno od političnih uh, ciljev. Torej, ne bomo uh, zabeležili natančno vseh političnih ciljev. Eh, torej, kaj ti odločajo o tem. Zelo kratek bom, kaj ti gospod Brok je vse na dolgo in široko že večkrat povedal, kakšna je logika našega predloga. Vse je skratka vezano na kolege komisarjev, če pride do kakršnega koli spora. glede izvajanja razvojne politike, zato potem odgovoren kolegi. Vendar sem še vedno prepričan, da predlog gospe Ashton lahko unese zmedo in nedoslednost. Ker ja, ti tu meša tematske teme, geografske deske, horizontalne teme. Sicer bi lahko kdo trdil, da je veriga poveljevanja ista, vendar gre za dve ločeni službi, sploh v predlogu gospe Ashton, kjer služba za zunanje delovanje ni vezana na komisijo temveč loči ločeno upravno enoto. To bi se prvič zgodilo v proračunu. Vse dejavnosti unije se nahajajo v tretji sekciji v poglavju komisije. Gospod Brok in sam pravzaprav bijeva bitko za to, da bi se to spremenilo če želite dati posebna jamstva zaradi tega, ker svet vodi svojo zunanjo politiko in ker ima svoje pristojnosti, lahko vnesemo posebna jamstva, vendar ne moremo zaradi tega v celoti spremeniti proračuna na tak način, da bi, če bi že bilo treba, geografski deski, ki bodo odgovorni za razvoj in bi se znašli potem v drugem poglavju proračuna kot komisija, kot generalni direktorat za razvoj, ki bo tudi pristojen za pripravljanje programov na tematski ravni in horizontalni ravni. Nujno je treba še naprej nadaljevati z bojem na tem področju, kajti ne glede na vse sem prisluhnil številnim pristojnim osebam za te teme, številne predstavnike komisije in vsi so izrazili dvom glede končnega rezultata, ki ga je kolegi komisije dosegel glede tega predloga. Poleg tega sem že slišal nekatere, ki pravijo, da naj parlament kar nadaljuje, da naj parlament kar spremeni to odločitev in jo postavi pod vprašaj. Tako da se vsi obračajo sedaj na Evropski parlament, zato da bi branil interese komisije. Dobro, kakorkoli že to se ne dogaja prvič, ampak je bolje tako kot drugače ali obratno. Člen 208, to ste večkrat omenili, besedilo je jasno, tisto, kar je pomembno, pa je, da čim hitreje preberete predloge sprememb odbora AFKO in AFED bosta uložila predloge sprememb, v katerih bomo povzeli bistvo člena 208 iz pogodbe. V tem členu zelo jasno piše, kakšno je stališče, kakšna je povezava, ki mora obstajati med zunanjo politiko Evropske unije na eni strani in razvojno politiko in politiko sodelovanja na drugi strani. Nekaterih zamisli nismo povzeli. Mi v besedilu omenjamo službe za zunanje delovanje, vi pa želite, da zapišemo in še vse zadevne službe komisije. Kar se nas tiče, tu ni nobene razlike. Službe ki bodo delovali znotraj Evropske službe za zunanje delovanje, bodo v vsakem primeru pod okriljem generalnega direktorata DEVE, skratka, bodo pod nadzorom komisarja, komisarja za razvoj. Komisar za razvoj pa je sestavni del službe za zunanje delovanje skupaj z visoko predstavnico. Samo, če bo prišlo do kakršnih koli težav, če bosta oba imela ločeno mnenje, bo kolegi komisarjev sprejel končno odločitev. Hvala. Hvala lepa. Kot zadnji dobi besedo gospod Kačmarek. Zelo, zelo nakratko bom povzel to razpravo. Najprej prisrčna hvala vsem, ki ste se danes oglasili. Hvala lepa, da ste sodelovali v tej razpravi. Ta razprava je zelo pomembna. In po mojem mnenju sta bila oba poročevalca zelo optimistična v svojih izjavah. Namreč ugotavljam, da obstaja soglasje glede tega, da morajo službe znotraj službe za zonanje delovanje biti samostojne, da mora ta služba biti del komisije, ne gre za to, da bi vzpostavili popolnoma ločeno institucijo, niti ne bomo zmanjšali pristojnosti in uloge komisarjev ali pomena razvojne politike. Tisto, česar so se najbolj bali, torej se nam ni treba več bati. Želimo pa si zagotoviti usklajenost med razvojno politiko in zunanjo politiko ter politiko sodelovanja. To je bistvenega pomena. Hvala lepa poročevalcema in upam, da bomo našli soglasje. Hvala. Uj. Gospod Görens. Samo toliko, da si bomo na jasnem, da odpravimo kakršen koli dvom ali nesporazum. Ali lahko izhajamo iz ideje, da bosta Gi in Elmar povzela našo različico, naš predlog spremembe odbora Deve o Financial Tools kolikor sem razumel, se v celoti strinjata z mano, da sta samo na drugačen način formulirala našo idejo. Se lahko torej, preden gremo, dogovorimo glede tega vprašanja. Le, le notre, le notre que... Kolikor vem, ni bistvene razlike med našim in vašim besedilom. Skupaj smo sedaj brala obe besedili. Tisto, kar vi dodajate, je samo to, da ko mi omenjamo službo za zunanje delovanje, vi želite, da se vključijo še službe komisije. To je to. Ja, prav, ampak kar se nas tiče, so službe komisije že tako ali tako del Evropske službe za zunanje delovanje. Naše izhodišče je drugačno kot je izhodišče gospe Ashton. Se bomo skupaj pogovorili, ali je res treba dodati še to. Če je treba, bomo to storili brez težav. Mi omenjamo tudi Europejt, ki bo poskrbela za izvajanje razvojne politike in politike sodelovanja. Tudi tu ni nobenih dvomov in še nekaj v zvezi s kolegijem komisarjev. Oni bodo na koncu odločali, če bo prišlo do kakršne koli težave. To so ti trije elementi. Ni nobenih nesporazumov, Šarle. So, hvala lepa vsem kolegom, hvala lepa gospodoma Broku in Verhofstotu. Imamo še eno točko na dnevnem redu. Gospod Berman. Can... Morda se lahko sestanemo, da bi se dogovorili, kdaj bomo imeli srečanje oziroma sestanek koordinatorjev. Se je konec.